Freunde, es geht los. Drage prijatelji, predlagam, da začnemo. Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen zu uns. Dobro jutro. Pozdravljeni na prvem rednem zasedanju našega odbora to je tudi zadnje zasedanje pred polletnim odmorom. 10. julija smo vam poslali povabila, dokumente boste našli na svojih mizah. Povedati vam moram, da zamisel, da ne bi več stregli kave, ne izvira iz eh, odbora za proračunski nadzor, ampak eh, že vidim, da nam bodo poskušali zagotoviti novo delo, kajti zaposleni bodo se zdaj dobili nadomestilo za kavo, zato nas bo prav gotovo čakalo nekaj dela v prihodnosti. Ima kdo kakšen predlog za spremembo dnevnega reda? Ne, prav potem bomo dnevni red tudi sprejeli. Pod drugo točko vam želim povedati, da boste med tem zasedanjem dobili svežen dobrodošlice, tako rekoč. Tam bo zapisano več o tem, kako poteka zakonodajno delo v Evropskem parlamentu, pa tudi v Evropski uniji. To je del oddelka za politike D, to so proračunske zadeve in zelo smo zadovoljni, da bo tudi bilanca sedmega zakonodajnega obdobja vključena v to, zato da bodo lahko novi poslanci dokument, dokument prilistali, da vidite, kaj smo počeli. Obravnavali bomo tudi peto točko, gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015. Ob eh, pol petih se bodo sestali koordinatorji. Na voljo so naslednji jeziki - francosko, nizozemsko, angliško, finsko, polsko, slovensko, bolgarsko, romunsko, polsko in finsko tem je mojih sporočil konec. Odbor oziroma sestanek odbora se predvaja na spletu in tolmačenje bo prav tako na voljo na spletu, tako da vas bo razumel ves širni svet. Tretja točka gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, gre za posebno poročilo številka 19. Pozdravljamo gospoda Odba, tako jim bom dala besedo za to, da predstavi to posebno poročilo. Hvala. Thank you, Chair, Mrs. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospa Gresle. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanci in poslanke, hvala vam za to, da ste mi podali priložnost, da podam svoje poročilo. Še posebej se vam želim zahvaliti za pozitiven dialog in za sodelovanje, ki sem ga vedno imel za gospod Ajalo Sender. To poročilo predstavlja poročilo o drugem branju računskega sodišča in se nanaša tudi na prejšnja posebna poročila. Spremljanje dela je nujen element v ciklu odgovornosti in to spodbuja tudi učinkovito izvajanje priporočil komisije. Glavna sporočila tega pregleda so prvič. Komisija ustrezno upošteva priporočila sodišča. 83 odstotkov priporočil je bilo izvedenih v celoti ali vsaj večinoma. komisija ima ustrezne smernice v zvezi z svojimi dejavnostmi in tretjič, računalniška aplikacija RAD vključuje priporočila sodišča. Vendar, samo ko gre za priporočila, ki so izvedena v celoti ali v večini primerov. Zato sodišče predlaga, da komisija dopolni to aplikacijo, zato da bi lahko izvedla tudi priporočila, ki so bila izvedena samodelno. Zelo sem zadovoljen tudi, da lahko rečem, da sta sodišče in komisija oblikovala skupno delovno skupino v okviru delovne skupine komisije za napredek na tem področju. Zato, da bi bilo delo komisije še bolj učinkovito, zato, da bo zagotavljala bolj popolne in bolj pravočasne informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti, zato da bi izboljšali finančno upravljanje. Delovna skupina bo zaključila delo naslednje leto. Hvala lepa, gospa predsednica, poročevalka in kolegice in kolegi. Hvala. Hvala lepa. Zelo strnjeno ste podali uh, svojo predstavitev. Želi kdo besedo? Ne. Dobro, potem pa gospod Graf iz uh, komisije. Izvolite. Commission. Hvala lepa. Komisija pozdravlja posebno poročilo o spremljanju dela in posebnih poročil računskega sodišča. V tem smo pregledali 62 priporočil iz desetih različnih poročil in njihovo izvajanje. Izvajanje priporočil v izvršni veji, kot je komisija, in spremljanje zunanjih revizorjev je zelo pomembno, kajti to prispeva k izboljšenemu finančnemu upravljanju. V skladu s tem komisija zelo natančno preuči priporočila sodišča in v svojih odgovorih jasno navede, ali jih sprejme in kako jih bo izvedla. Ta proces je zelo pomemben in komisija je zelo pomembna, da je zelo zadovoljna, da je sodišče prišlo do zaključka, da komisija ustrezno izvaja priporočila sodišča. Komisija je tudi zadovoljna, da je sodišče sklenilo, da smo oblikovali ustrezne postopke in smernice pri komisiji v kontekstu specifične računalniške aplikacije RAD. Prav gotovo vas bo zanimalo, da to aplikacijo uporabljamo tudi za spremljanje zahtev parlamenta in sveta v kontekstu razrešnice. Komisija se strinja s sodiščem, da je izvajanje delno izvedenih priporočil nekaj, kjer je potreben še napredek. Zato prav tako sprejmemo priporočila sodišča v zvezi s tem. S veseljem vas obveščam tudi, da je delo na tem področju že začeto jeseni bomo prišli v zaključno fazo. Prav tako vam lahko povem, kako je povedal govornik pred mano, da smo že oblikovali delovno skupino v sodelovanju z revizijskim sodiščem oziroma računskim sodiščem, zato da spremljamo napredek na tem področju. Ukvarjali se bomo s hitrostjo, učinkom na notranji nadzor, upoštevanje specifičnih vidikov Evropske unije in tudi stroškovno učinkovitost ukrepov, ki naj bodo sprejeti. Oblikovali smo dve podskupini. Prva podskupina analizira modalnosti novega okvira za priporočila in nadaljne ukrepanje. Druga podskupina pa obravnava informacijsko-komunikacijska orodja za nadaljne spremljanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Graf, to je bilo zelo zanimivo. In uh, na vsak način bomo zadeve poskušali ustrezno spremljati. Poročevalca za to točko nismo imenovali, zato ker smo prepričani, da se lahko k temu še vrnemo, ko bodo novi kolegi nekoliko bolj uvedeni v delo. Gospa Ajala Sender. Ter. Hvala lepa. Hvala gospodu Odbu in tudi gospodu grafu za te informacije. V zvezi s predlogom, ki smo ga podali mi, me nekaj zanima. Gre za predlog reform za računsko sodišče. Gospod Odbo, zanima me naslednje. Kaj menite, kako bi to nadaljne ukrepanje in ta priporočila pripomogla k temu, da bi zagotovili boljšo usklajenost med prihodnimi programi računskega sodišča in delom na področju politik skupnosti. Parlament si želi boljšo usklajenost med eh, delovnim programom računskega sodišča in tem, kar se dogaja na različnih političnih področjih pri komisiji. Zanima me, ali ste ali boste upoštevali naša priporočila. Torej, želimo si več usklajenosti med delovnimi programi obeh institucij, zato da bo delo bolj učinkovito. Zato bodo tudi poročila bolj učinkovita. Hvala. Hvala lepa, sama se želim k temu priključiti. Kolegicam in kolegom delimo posebna poročila in eh, to velja tudi za odbore in eh, strokovne, mm, strokovne delovne skupine. Torej, hvala. <clears throat> Hvala za vaše lepe besede. To, kar je povedala gospa Ajala Sender, je zelo pomembno. Zelo pomembno je, da delamo usklajeno, da komisija prevzame pobude, izvaja priporočila in da računsko sodišče spremlja dejavnosti. Z veseljem vas eh, opozarjam na strategijo Evropa 2020. To že vpliva na delo komisije in tudi na dejavnosti sodišča. Sodišče bo naslednje leto podalo srednje, srednjeročni pregled dela komisije. To je zelo pomembno, kajti tako bomo okrepili tudi sodelovanje z nacionalnimi revizijskimi organi. Kakor dobro veste, strategija Evropa 2020 ne bo uspela samo z delom komisije. To ni samo odgovornost komisije in to ni odgovornost samo držav članic. Sinhronizirane pristop je nekaj, kar potrebujemo vsi. Če se komisija odloči za neko pobudo, naprimer strategija Evropa 2020, potem je zelo pomembno, da sodišče spremlja njeno delo. Gospod Graf in sam sva pravkar predstavila delovno skupino, ampak ta delovna skupina je omejena samo na priporočila. Strinjam pa se z gospod Gresle, da priporočila ne veljajo samo za nadaljne spremljanje, ampak gre tudi za kakovost priporočil, za število priporočil in tudi za nadaljne spremljanje sklepov posebnih poročil in tako naprej. Veliko dela nas torej še čaka pri sodelovanju na teh področjih. Začeli smo z zelo konstruktivnim delom v zvezi s to temo. Pri sodelovanju s komisijo ni dovolj, da so sklepi ustrezni, da jih odbor sprejme, ne, komisija mora ta priporočila tudi izvesti in sodišče mora videti, da jih je komisija izvedla. Hvala lepa torej za začetek, strinjam se z predsednico in z poročevalko, da nas čaka še veliko dela. Hvala. No, no če smo si tukaj edini, potem smo že zelo daleč. Hvala lepa. Nihče več ni prosil za besedo, zato me zanima ali bo gospod Graf svoj govor lahko dal na voljo nam vsem. Zelo zanimivo vas je bilo slišati. Morda bi lahko izvedeli še več ob tem, kar smo dobili v dokumentih eh, komisije. Zagotovili ste veliko dodano vrednost. Hvala lepa, to bo koristno vsem. Prav prehajamo na naslednjo točko. Da poprosim, da nekdo poišče poročevalca. Euh, ah. ah. euh, Pravkar sem slišala, da imamo težave z mađarskim tolmačenjem. Also in, wir erwarten den, die ungarische Interpretation in fünf Minuten. Čez pet minut bomo dobili mačarsko tolmačenje. Zato vas lahko prosim samo za potrpljenje. Če želite, pa lahko zunaj dvorane spijete kavo proti plačilu soda. Genau. Wir können, wir können fortfahren. Predlagam, da nadaljujemo. Se opravičujem za prekinitev. To ne bo redna zadeva, že tako ali tako smo podali slab vtis. Pozdravljam švicarsko televizijo. No. Mislim, da nismo podali najlepšega vtisa. Kakorkoli že, nadaljevali bomo z četrto točko, gre za razrešnico sveta in Evropskega sveta. Poročevalec je Tamas Deutsch za nove kolegice in kolege. Naj povem, da smo razrešnico preložili aprila, zato da imamo sedaj drugo poročilo. Razrešnico sveta smo preložili zato, ker svet ni odgovoril na naša vprašanja. Kolega ima besedo in mačarsko tolmačenje je končno na voljo. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Gospa predsednica, kratek bom. Na kratko vam bom povedal, zakaj gre pri mojem poročilu. Kakor je gospa predsednica, predsednica že povedala, je bil prej gospod Sonik, tisti, ki je poročal o tej temi. Sam sem opravil svoje delo v zvezi z Evropskim sodiščem in v zvezi z Računskim sodiščem. za leto 2012 je gospod Sonik predlagal, da bi razrešnico preložili. Parlament je to sprejel v svojem dokumentu. Obravnavam zavrnitev za leto 2012. Razlogi so podobni kot v preteklih letih. Leta 2012 pri svetu so zadeve stale tako. Predloga nisem podal zato, ker eh, svet ne bi jasno kršil pravil. Ne, gre za to, da, podobno kot v preteklih letih, svet ni bil pripravljen sodelovati s parlamentom. In prav tako niso bili pripravljeni sodelovati z našim odborom, odborom za proračunski nadzor. In gre za to, da svet pač ne želi sodelovati. Poznamo argumentacijo sveta, iz 60-ih let naj bi imeli nek džentlmenski dogovor in ta džentlmenski dogovor naj bi pomenil, da parlament oziroma naš odbor sveta ne preverja. Evropsko računsko sodišče je v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi sveta za leto 2012 ugotovilo, da so gospodarske dejavnosti v skladu s pravili, seveda pa obstajajo določena vprašanja. Zaradi ne sodelovanja sveta podelitev razrešnice torej ni mogoča. gre za oblikovanje oziroma gradnjo zgradbe Šuman. Dolgo leta se že dela na tej zgradbi. Svet je dobil že več vprašanj z naše strani, ampak podali še niso nobenih informacij o skupnih stroških te gradnje in kako se to financira. V zvezi s to gradnjo je povezano še nekaj. kupili so zgradbo Residence Palace. Tudi v zvezi s tem pri parlamentu nismo dobili nobene informacije. Parlament za vsako leto zahteva informacije za razrešnico, svet pa vsako leto zavrne naše prošnje. To je velik problem in uh, to vodi v pravi deficit, kaj ti svet niti na pisna vprašanja ne odgovarja. Pri vprašanju posodobitve administracije sveta je to zelo pomembno, tudi kar zadeva konkretna vrčevanja, konkretne informacije. Tukaj parlament nima dostopa do teh informacij. To se ne bi smelo zgoditi. Prav tako imamo dogovore v zvezi s službami. Večkrat smo zahtevali informacije v zvezi s tem, ampak tudi tukaj je bila naša prošnja zavrnjena. Ne glede na to, da je svet eh, ta predlog zavrnil, je bil imenovan eh, hrvaški kolega oziroma hrvaška kolegica za člana računskega sodišča. V poročilu je prav tako navedeno, da je komisija 23. januarja 2014 zapisala, da se vsaka institucija in vsak organ enako preverja in to velja tudi za svet, drage kolegice in kolegi. Na koncu naj vam podam še svoje zaključno mnenje. Svet in parlament morata oblikovati neke vrste modus vivendi, ki bo spremljiv za obe instituciji. Opredeliti bi morala seznam dokumentov, ki bi jih morala izmenjati, da bi izpolnila svoje vlogi v postopku podelitve razrešnice. Zato, da bi oblikovali dialog med obema institucijama, mislim, da je treba storiti ustrezne korake, to bi bilo zelo korisno tudi za evropske davkoplačevalce. Za leta 2010, 2009 in 2011 velja, da smo eh, podelitev razrešnice dokončno zavrnili. Situacija se do leta 2012 ni spremenila, svet še vedno ne sodeluje in zato tudi tokaj, tokrat predlagam, da razrešnico zavrnemo. Hvala lepa. Kolegica Sender je prostila za besedo v imenu socialistov. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. V tem poročilu mislim, da obstaja del, ki je bolj specifičen, zadeva elemente, ki jih je opredelilo računsko sodišče v zvezi z vprašanji javnih naročil pri gradnji. Tukaj lahko vidimo, kakšna je politika v zvezi z zgradbami v svetu. Mislim, da se tukaj pojavljajo problemi. Zadeve so torej specifične in mislim, da bi morali v teku tega postopka zadeve nekoliko osvetliti. Prav tako imamo v mislih medinstitucionalne odnose in eh, ni popolnoma znano, v katero smer se vse skupaj razvija. Z nami je sedaj italijansko predsedstvo, ampak eh, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne gre toliko za problem specifičnega predsedstva, gre za celoten ustroj. Oni pogosto zanemarjajo obveznosti, ki jih eh, svet ima v zvezi z upravljanjem, pregledi, nadzorom parlamenta in tako naprej. Ne vem, ali lahko kdorkoli tukaj odgovori na ta vprašanja strani sveta. Drugače, mislim, da je to pač neljuba dejavnost, kaj te. Govorimo o razrešnici, čeprav sploh ni znano, do kolikšne mere bomo zadeve podrobno poznali. Temu smo priča tudi na drugih političnih področjih Evropske unije. Zato poročevalca prosim, da mi pove naslednje. Če si ogledamo javna naročila, me zanima, ali bi lahko storili več kot samo zavrnili podelitev razrešnice. To je velik problem, ko govorimo o gradni in o zgradbah. Lepo prosim tudi, da nam gospod Dojč pove več o 20. točki, tam govori o različnih možnostih. Želela bi si, da bi ta postopek bil manj žalosten, manj brezupen, zato ker si želim, da bi imeli nekaj vpliva na svet in da bi lahko nekoliko spremenili postopke tam. Zanima me, kakšne so naše možnosti, kaj lahko storimo za to, da obravnavamo ta problem. Razrešnico lahko preprosto zavrnemo, ampak ne vem, kakšen učinek bo to imelo. Hvala. Ja, film. Hvala lepa. Smo v težkem položaju. Šestkrat nismo podelili razrešnice, razlogi so vedno enaki. Ne vem, kaj naj sedaj storimo. Strinjam se z poročevalcem v zvezi s tem. O tem bomo ponovno govorili pri koordinatorjih, preučili bomo kakšne pobude lahko sprememo, da se rešimo iz te slepe ulice. Ampak iz te slepe ulice se bomo rešili le, če bodo tako želeli tudi drugi. Svet mora priznati, da parlament obstaja in da je parlament tisti, ki prevzema odgovornost. V moji državi bi bilo popolnoma nemogoče, da bi naprimer zvezdne dežele razpravljale o razrešnici, o proračunski razrešnici države. To preprosto ne gre skupaj. Različne kulture tukaj pridajo druga nasproti drugi. Že sedmo leto sedaj ne bomo podelili razrešnice. Mislim, da je čas, da sedemo skupaj s koordinatorji, da poskušamo najti neko pobudo z italijanskim predsedstvom ali z naslednjim predsedstvom. To je tako imenovana zim zelena pesem pri nas. Vedno nas eh, to vprašanje spremlja. Dobro, najlepša hvala, zanima me, ali želi poročevalec še enkrat spregovoriti. Eh, najlepša hvala, gospa predsednica. Popolnoma se strinjam z vami. Mislim, da je preprosto žalostno, da smo v prejšnjih letih v postopku izdajanja razrešnice dosegli zgolj to, da so predstavniki vlade, ki je predsedovala svetu eh, sedeli tukaj v dvorani, kljub temu, da niso dobili besede. Tekom plenarnega zasedanja jih ne vidimo več in to že več let. Ne sodelujejo na sejah, ne odgovarjajo na naša vprašanja. Veseli me, da sem imel možnost iskati Eh, rešitve in sam sem odprt za kakršnokoli rešitev. Če se te razmere ne bodo spremenile, vse skupaj prispeva k izgubi legitimnosti Evropske unije. Državljani nam ne zaupajo več, zato ker ne postopamo v skladu z opredeljenimi pravili na tem področju. Ohranjam svoj predlog prosim za vašo podporo. Seveda pa sem pripravljen na kakršnakoli rešitve. Hvala lepa. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko nadaljevali z delom, kako bi lahko svetu pokazali, da tako pač ne bo šlo več. Rok za vložitev sprememb je 4. september ob 12. Septembra bomo to obravnavali, oktobra pa bo to na plenarnem zasedanju. Izvolite. Imamo vprašanje v eh, zvezi s postopkom oziroma komentar. V tem odboru bomo delali večinoma v angleščini zaradi različnih razlogov. Odkrito rečeno, bi bilo dobro, da bi uh, imeli vsa ta besedila prevedena tudi v druge jezike, ker eh, bi bila res vesela takšnih možnosti. Res je, da smo sprejeli dokumente, ki jih dobimo strani računskega uh, sodišča, včasih so ti dokumenti v francoščini in tako dalje, ampak dobro bi bilo, da bi tako kot v drugih odborih uh, tudi naše dokumente dobivali v različnih jezikih. Hvala. Einig. Ähm, S tem se popolnoma strinjam, tudi jaz imam pred seboj to v, Nemčiji, tako, eh, v nemščini, tako da obžalujem, da nimate vsi na voljo vaših jezikovnih verzij, kajti vsi se zauzemamo za to, da bi ohranili načelo večjezičnosti v Evropskem parlamentu. Den, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015. Pozdravljam gospoda Balkota, ki mu kar dajem besedo. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa predsednica, gospa Gresle najprej bi vam rad čestital, da ste bili izvoljeni kot predsednica za ta pomemben odbor. Pozdravljam tudi odlično sodelovanje med institucijami. Tega sem vedno vesel. Gospod poročevalec, gospod liberacki, gospe in gospodje poslanci in poslanke, člani in članice odbora za proračunski nadzor. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj v vaši sredi, pred deloma novimi člani in deloma starimi člani odbora. V imenu računskega sodišča predstavljam posebno poročilo številka 16 iz leta 2013 na temo eh, ocenjevanja enotne revizije in pa odvisnosti komisije od dela nacionalnih revizijskih organov na področju kohezije. Odkrito rečeno predstavljam delo nekoga drugega. Ta revizija se je namreč začela leta 2011, zato je bil odgovoren kolega Henri Greta, ki je trenutni dekan drugega senata. Leta 2013 pa je to delo zaključil kolega dr. Harald Noak. Na to pa je bilo vse skupaj deloma odgovornost kolega Lazarosa Lazaruja. Ta se je eh, na to preselil v senat CEAT in sam sem prevzel vodenje tega dosjeja. Kljub temu, da je bilo veliko odvisno od držav članic, je tukaj z nami Martin Weber, odgovoren za drugi senat, ki spremlja ta dosježe od začetka. Začel bi s kratkim komentarjem na temo tega, zakaj smo začeli eh, s to revizijo smotrnosti poslovanja. Še predtem pa bi rad povedal, da je sodišče pri načrtovanju revizije uporabilo eh, znanje, ki ga ima na področju izjav o zanesljivosti na področju kohezije. Rezultati tega posebnega poročila bodo zelo uporabni pri našem prihodnjem delu na področju izjav o zanesljivosti. O tem eh, bomo z vami brez dvoma govorili še večkrat. Ta revizija je dober primer med povezanosti naših eh, različnih revizij. Eh, kaže tudi, kako računsko sodišče prispeva k eh, smotrnemu finančnemu upravljanju. Kot veste, obravnavamo Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in kohezijski sklad. Glavna značilnost teh treh skladov je večletno programiranje, sofinanciranje nacionalnih, eh, nacionalnih ukrepov in pa skupno upravljanje. Komisija na osnovi predlogov držav članic sprejme večletne operativne programe skupaj z indikativnimi finančnimi načrti, ki eh, govorijo tudi o eh, proračunu Evropske unije. A države članice so tiste, ki izberejo posamezne eh, projekte, ki morajo izpolnjevati ustrezna pravila. Države članice vzpostavijo tudi ustrezne sisteme za upravljanje in nadzor, zagotovijo upravne organe in vse umestne organe, eh, organe, ki skrbijo za revizijo in za certificiranje. Ti organi morajo zagotoviti zakonitost in pa pravilnost delovanja. 73. člen uredbe o strukturnih skladih iz prejšnjega programskega obdobja 2007-2013 številka 1083-2006 krepi možnost za komisijo pod določenimi pogoji, da ta dela na podlagi mnen revizijskih organov za specifične operativne programe. Gre za tako imenovano načelo enotne revizije čemur je pozival tudi parlament. To pomeni, da je nadzor minimalen. V skladu s 73 členom se komisija opre na mnenje, revizijsko mnenje, ki ga pripravi revizijski organ, nadzor na kraju samem pa opravlja zgolj, če ima dokaze, da je prišlo do napačnega nadzora oziroma če napake vplivajo na zakonitost oziroma pravilnost izdatkov. Pomembno je povdariti tudi, da je Evropsko računsko sodišče neodvisna revizijska institucija Evropske unije in ni del sistema enotne revizije. Naša revizija smotrnosti poslovanja se nanaša na 73. člen, na določila o enotni revizije, enotni reviziji iz prejšnjega obdobja 2007-2013, ampak je pomembna tudi za prihodnost. Ko operativni program dobi status iz člena 73, komisija na to zagotovi zanesljivost tega programa, tako da se opre na delo revizijskega organa, ne pa da izvaja lastno revizijo, lasten nadzor računsko sodišče tako pregleda, če obstaja ustrez, uh, ustrezen sistem za izvajanje določb iz 73. Eh, člena. In eh, v obdobju 2010 do 2012 smo se opirali na delo revizijskih organov v državah članicah. Ugotovili smo, da so države članice in komisija naredili veliko napredka eh, v programskem obdobju 2007-2013. Letni stroški nadzora za revizijske organe so med 110 in 130 milijoni evrov. Komisija in sodišče sta večkrat povdarila in ne zgolj na področju kohezije, da je potrebno zagotoviti uravnoteženost med stroški nadzora na posameznem področju in dobrobitjo teh, tega nadzora, kar se tiče eh, nepravilnih izdatkov. Od začetka obdobja 2007-2013 je komisija naredila veliko napredka, razvila je sistem, ki lahko zagotovi zanesljivost, eh, zakonitost in pravilnost eh, dela ki izhaja iz eh, nacionalnih revizijskih organov. Sodišče je pregledalo izračune in stopnje napak 19 revizijskih organov v obdobju 2010 in 2012, 8 jih je bilo učinkovitih, 9 deloma učinkovitih, 2 pa eh, neučinkoviti. 5 od 19 revizijskih organov je podcenjevalo stopnjo napake, kar pomeni, da ni prišlo do prave eh, korekcije, do pravih popravkov. Sodišče je identificiralo tudi več tveganj, ki izhajajo iz eh, stopen napak, ki so jih določili revizijski organi. Ugotovili smo, da lahko iz tega izhajajo težave tudi za komisijo, ki na to poroča Evropskemu parlamentu in svetu. Tekom teoretičnih eh, revizij, ki se upravljajo na letni ravni, komisija nima veliko možnosti za prilagajanja. Ni namreč mogoče ponovnoma izračunati teh eh, stopen napak, kar pomeni, da eh, je težko zagotoviti ustrezno metodo vzorčenja. Upoštevati je treba tudi eh, stopnjo preostale napake, torej napake, do katere pride po delovanju nadzornih in kontrolnih sistemov. To je pomembno, ker je stopnja preostale napake ene, eden od kriterijev, na podlagi katerih se generalni direktori komisije odločajo, če eh, bodo pregledali določen operativni program ali ne v eh, poročilo o letni aktivnosti. Računsko sodišče ugotavlja, tudi, da se je komisija soočila številnimi izzivi na področju enotnih revizij v skladu s 73. členom. Le uh, omejeno število operativnih programov je izpolnjevalo vse pogoje uh, od 46 do 61. Računsko sodišče ugotavlja, da je prihajalo do nekaterih uh, zamud, kar se tiče omogočanja enotne revizije operativnim programom. Sodišče je ugotovilo, da je komisija naredila veliko napredka na tem področju, omogoča eh, dostop do jasnih in celostnih smernic, kar pomeni, da so pristopi in metodologije revizijskih organov skladnejši. Aprila 2013 so pripravili tudi revidirane smernice za statistično ozorčenje in izračun stopen napak. Tako so ukrepili eh, model enotne revizije. Revizijski eh, organi so bili načeloma zadovoljni eh, z delom komisije in z njihovimi programi za usposabljanje. Gospe in gospodje, sodišče in pa komisija nimajo vedno enakih pogledov na te zadeve v posebnem poročilu, ampak pripričan sem, da v tem času, ko je vedno več pritiska na proračune Evropske unije in proračune držav članic, da je najbolje, da poskrbimo za učinkovitejše upravljanje sredstvi na področju kohezije v naslednjem programskem obdobju 2014-2020. To je bil tudi namen, te revizije smotrnosti poslovanja in pa vsebina priporočil komisiji. Komisija mora okrepiti pregled natančnosti in zanesljivosti stopen eh, napak, o katerih poročajo revizijski organi. Na to pa mora okrepiti tudi informacije, kar se tiče finančnih eh, popravkov. Drugič, Vzpostaviti mora sistem za neto finančne popravke za operativne programe v eh, primeru tistih eh, revizijskih organov, ki so pocenili eh, težave. Tretjič, v vseh primerjih mora uporabiti iste skladne kriterije za dodelitev statusa enotne revizije operativnemu programu. V skladu s 73. členom mora nadzorovati eh, uporabo mednarodnih standardov za revizije. Zagotoviti mora ustrezen metodološki okvir, v katerem se izvajajo pregledi. Zagotoviti mora tudi, da se pregledi izvajajo učinkovito predlagamo tudi, da se osredotočimo na zadnje informacije dejanskih stroškov, ki eh, nastajajo v državah članicah. Gospa Gresle, poslanci in poslanke, hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Balko, to je zelo zanimivo poročilo. Tudi to, kar ste povedali, je zelo zanimivo. Ravno tukaj smo v srčiki problema, gre za probleme, ki se pojavljajo v zvezi z kohezijskimi in strukturnimi skladi. To, kar ste povedali o kohezijskih skladih, velja tudi za, v glavnem za, kulturne, za strukturne sklade. Um, čestitam vam za odlično poročilo. Mislim, da bi vsi poslanci morali to poročilo prebrati, kajti še večkrat se bomo morali vrniti k njemu. Ne moremo biti zadovoljni, če vidimo, da revizijski organi v državah članicah samo v 50, v 50 odstotkih opravljajo zanesljivo delo. O tem vse govorijo vaše številke. 10 odstotkov organov je tudi mm, samovoljno zmanjšalo stopnjo napake. Na podlagi tega lahko samo sklepamo, da bi morala komisija še bolj nadzorovati in še bolj preverjati podatke, ki prihajajo iz držav članic. Pri enem odstotku nadzornih stroškov ehm, so, to, so ti stroški relativno nizki glede na obseg samih skladov. Morda smo tukaj na napačnem mestu varčni. Ehm, gospod Liberacki je žrtev eh, včerajšnjega praznika v Belgiji, tako da je šele na poti sem v dvorano in bo o poročilu poročala gospa Ajala Sender. Hvala. Želela sem odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so se pojavila. Saj so povezana s nacionalnimi revizijskimi organi. Računsko sodišče in gospoda Balka sprašujem naslednje. V poročilu gospoda Bogoslava vidim nekatere elementi, elemente, ki jih vedno obravnavamo. Mislim, da prihaja do navskrižja med revizijami letnih programov. Računsko sodišče se namreč ukvarja z revizijami letnih programov in pa vprašanji skladov na splošno. Evropsko sofinanciranje, večletni programi in sklenitev teh večletnih programov po sedemletnem obdobju. Pogosto programi trajajo dlje. Gospoda Balka torej sprašujem, ker še nisem imela priložnosti poglobiti se v poročilo, kako rešite, eh, rešite to dvojnost. Imamo namreč eh, letna poročila in na to večletne programe. To je moje prvo vprašanje. Drugič, gospod Liberacki je spregovoril tudi o dodelitvi stroškov za nadzor stroškov za to vrstne revizije, komisiji in drugim organom. Zanima me, če so stroški resnično porazdeljeni na ta način. Računsko sodišče se ni strinjalo s to čarobno rešitvijo nacionalnih izjav. Zanima me, kaj gospod Balko meni o tej zamisli, o tem sistemu. Ali bi s tem dejansko izboljšali delovanje eh, sistema z enotnimi revizijami? Meldungen aus dem Kollegenkreis. Želi še kdo besedo? Ne. Potem dajem besedo predstavniku komisije. Thank you, Mrs. Chair. Hvala, gospa predsednica. Komisija pozdravlja poročilo računskega sedišča o enotni reviziji. To nam bo v prihodnosti v veliki meri pripomoglo za zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti. Obenem pa se moramo pravičiti, da gospoda Defe, ki je generalni direktor generalne direkcije regijo, eh, ni tukaj. Pris, eh, kasneje bo prišel, enako velja za Franciska Merđana iz eh, Generalne direkcije za zaposlovanje. Če dovolite, bom eh, komentarje podal na osnovi besedila, ki je bilo pripravljeno za oba kolega. Res je, sodelovati moramo z računskim sodiščem, kot je dejal gospod Malko, zato da izboljšamo tiste vrzeli, ki jih je identificiralo računsko sodišče če dovolite, bi se eh, rad dotaknil naše obravnave priporočil računskega sodišča. Prvič. Nasplošno menimo, da je dobro, da je sodišče ugotovilo, da so države članice in komisija pripravile boljši program eh, nadzora za programsko obdobje 2007-2013. Ocenili bomo delo nacionalnih in regionalnih revizijskih organov in izboljšali naše sposobnosti s pomočjo eh, metodoloških usmeritev in podpore. Glede prvega priporočila računskega sodišča, glede krepitve eh, preverjanja natančnosti in zanesljivosti stopen napake, bi dejal takole. Računsko sodišče ugotavlja, da včasih pride do podcenitve težav. Komisija meni, da imamo eh, dober sistem verifikacije. Tudi na kraju samem s tem zagotavljamo zanesljivost podatkov, ki nam jih pošljejo države članice. V primeru dvomov uporabimo lastno delo, ocenimo stopnjo tveganja in prekinemo plačila, če je to potrebno. Delamo na osnovi pristopa na. Eh, osnovi tveganja in pokrili smo več kot 90 odstotkov vseh dodelitev sredstev. Poskušamo ponuditi zanesljivo podobo ocena tveganja za vseh, za vseh 234 programov v državah članicah. Imamo tudi letno poročilo, v katerem najdete specifične razpredelnice s podatki o tem, za katere države in za katere programe smo sprejeli podatke. Tam pa najdete tudi informacije o tem, kjer smo spremenili njihove eh, stopnje napake, kjer smo jih popravili. Drugo priporočilo računskega sodišča. Zagotavljanje robustnega, konsistentnega in transparentnega kriterija pri dodeljevanju statusa enotne revizije. Komisija se opira na delo revizijskih organov v skladu s 73. členom eh, in to pomeni, da se za 73. člen odločimo, če smo pri našem delu prišli do pozitivnih eh, sklepov in če pričakujemo učinkovit rezultat programa. S tem pristopom bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Tretje priporočilo. Komisija mora zagotoviti, da revizijski organi zagotavljajo stabilni metodološki okvir. V naslednjem programskem obdobju 2014-2020 komisija prosi za zavezojoče eh, modele na osnovi dobrih praks iz obdobja 2007-2013, o katerem je govoril gospod Balko. Glede četrtega priporočila vzpostaviti sistem sankcij neto finančnih popravkov v primeru podcenjevanja težav. Rad bi povdaril, da uredba predvideva neto popravke kadar države članice eh, o tem poročajo do 15. februarja v letu N plus 1. Finančne korekcije bomo povečali, če se ponovijo iste napake. Glede zadnjega priporočila, delitev stroškov med komisijo in državami članicami. rečemo lahko, da uredbe 2014-2020 okrepijo delitev in eh, stroškov in stroškovno učinkovitost. Zmanjšati želimo upravno breme za programske organe. Države članice lahko uporabijo tudi tehnično pomoč iz naslova proračuna Evropske unije, zato da ustrezno upravljajo stroški kohezijskih skladov. Hvala. Hvala še enkrat. Ste lepo pojasnili, kaj je zapisano v uredbi. E, ta dokument je dobra informacija za naše nove poslance. Dobro bi bilo, če bi lahko to razposlali okrog, tako da bi novi poslanci lahko to prebrali. E, niste pa pravzaprav pojasnili, zakaj so stvari takšne, kot se. Želela bi si, kakšen, kakšen odstotek e, denarja tukaj nadzoruje komisija, kakšen odstotek sredstev. Lahko to poveste za leto ali dve? Derek Von. Hvala, gospa predsednica. Želel sem se ponovno dotakniti vprašanja podcenjevanja pri poročanju. Računsko sodišče očitno meni, da je to zelo resna težava pri določenih revizijskih organih. Komisija meni, da to ni tako velika težava. Kaj, če bi računsko dišče na prvi ravni dalo nekaj dokazov na to temo? S tem bi prepričali tako ta odbor, kot tudi komisijo, da obstaja resna težava na ravni nacionalnih revizijskih organov. Zanima me, če bi lahko komisija in sodišče povedala tudi, kakšni so razlogi za to pocenevanje težav na nacionalni ravni. Hvala. K temu bi dodala še nekaj. Pred evropskimi volitvami smo bili na Češkem in smo tam obiskali tudi projekte, ki so jih sedaj tudi oblasti uh, ocenile za neustrezne. Če sedaj ti projekti ne bodo dokončani, bo morala država članica vrniti sredstva. Tako da je bolje za državo članico, če potem takem eh, konča projekt, tudi če tega ocenjuje kot nesmiselnega. In tukaj gre za začarani krok. Tudi s tem vprašanjem se bo morala komisija v prihodnosti ukvarjati. Kresla. Hvala, gospa Gresle. Najprej, kar se tiče odstotka nadzorovanih sredstev, torej koliko odstotka proračuna oziroma plačil smo tukaj pokrili s tem nadzorom. Kolegi v operativnih generalnih direktoratov so v obdobju 2009 do 2013 izvedli 269 revizor, eh, eh, revizorskih misij in eh, to je pokrivalo takšen odstotek sredstev. Ko gre za specifične probleme, tukaj uh, zakonodaja predvideva jasen postopek. Če identificiramo problem pred zaključkom, potem lahko država članica ta projekt nadomesti z novim projektom za novo programsko obdobje 2014 do 2020, pa to več ni dovoljeno, če informacija ni sporočena pred 15. Eh, februarjem leta N plus 1 upam, da bo to pomenilo pomembno spodbudo za države članice. Eh, tako se bodo države članice prej soočile za probleme, za problemi in bodo ustrezno ukrepale. Če ne bodo poročale o problemih, če ne bodo identificirali tvegan, bo lahko komisija uvedla neto finančne popravke in v tem primeru bi lahko država članica izgubila sredstva, ki so ji bila dodeljena. Pozabili ste na vprašanje, ki ga je zastavil kolega Von. Um, Kar se tiče pomankljivega poročanja. Eh, torej, tukaj si lahko v poročilu ogledate, kje vse smo morali na vzgor popraviti stopnjo napake. Če analizirate te odstotke, potem se lahko zelo preprosto izrazim, če bi zaupali informacijam, ki jih dobimo od nacionalnih revizorjev, torej informacijam, ki jih dobimo od držav članic potem bi imeli stopnjo napake, ki je pod. Uh, um, dvema odstotkoma. To je stopnja napake, ki jo dovoljujeta tudi komisija in pa računsko sodišče. Potem, ko je komisija analizirala te informacije, ko je, ko je poštevala tudi ugotovitve računskega sodišča, ko je poštevala vse izvedene revizije, uh, potem pa je revidirana stopnja napake nad tem pragom dveh odstotkov. To pomeni, da je pomankljivo poročanje, kot je gospod Von jasno povedal, velik problem. Komisija je predvidela eh, določen sistem postopkov za soočanje z tem velikim problemom. Hvala lepa, verjetno ni zadnjič, da se o tem pogovarjamo. Razumemo, um, To, da ima računsko sodišče zdaj predstavnika tudi v koreperju, kajti komisija bi morala večkrat pri teh vprašanjih pritisniti tudi na svet. Eh, gospod Balko, dajem vam čas za odgovor na vprašanja. Morda bi se lahko ukvarjali v prihodnosti tudi za tem vprašanjem, kako ravnati v primeru projektov, ki so ocenjeni kot nesmiselni. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej bom odgovoril na vprašanje gospe Ajala Sender. Spraševala je o protislovnosti letnih programov. Tukaj imasta Evropska komisija in pa računsko sodišče različna pristopa. Če si ogledamo pristop računskega sodišča, potem je najverjetnejša stopnja napake vezana na dolotično leto, pri pristopu komisije pa je stopnja preostalih napak ocenjena glede na uh, večletni program. Uh, na ta način lahko rebalansira tudi evropske proračune. Ti dve izhodišči sta torej različni. Tukaj si lahko gledate odstavke 9, 10 in 11. Tukaj eh, opisujemo prispevke računskega sodišča k pripravi izjave o zanesljivosti kot posledica stopnje napak niso neposredno primerljive. Stopnje preostalih napak iz računa komisije so torej večletne narave in upoštevajo finančne popravke, ki so izvedeni tudi na eh, evropskem in nacionalnem nivoju. Mislim, da sem s tem odgovoril na to vprašanje. Eh, sedaj pa dajem besedo direktorju Weberju, ki je pripravil to revizijo. Kar se tiče mm, odgovora gospodu Vonu, tukaj bi vas opozoril na 23. stran tega poročila, 5 od 19 eh, revizij eh, so poročali o manjši stopni napak v nacionalnih revizijskih poročilih in to je privedlo do nepravilnih informacij za računsko sodišče. Tudi komisija se strinja za našimi pripombami. To je najboljši dokaz. Če želite, da vam podam še nekatere številke, torej številke lahko najdete v naših dokumentih, to je verjetno dovolj in vse te številke so kar zgovoren dokaz. Torej, mi se pri uh, številkah nanašamo oziroma zanašamo na načelo zaupanja, ampak vedno te številke niso zanesljive. Gospod Weber, čestitamo vam za vaše imenovanje direktorja računskem sodišču. Hvala lepa, dejansko je gospod Balko že povedal vse bistvene stvari. To poročilo želi osvetliti to vprašanje večletnosti. V okviru izjave o zanesljivosti je bilo pojasnjeno, da ocenjujemo uh, letne stopnje napak, uh, ob tem pa predstavljamo tudi stopnjo preostalih napak to poročilo kaže na to, da obstajajo še nekateri problemi pri metodi, na podlagi se izračuna ta stopnja preostalih napak in o tem je govoril tudi gospod Balko. Kar se tiče vprašanja pomankljivega poročanja, to je zapisano v tabeli številka 4. Poudaril bi, da je komisija v vseh teh primerjih ustrezno ukrepala za to, da bi odpravila te pomankljivosti. Tukaj vidite sliko ob koncu leta 2012 in v številnih primerjih smo opazili, da so te napake bile odpravljene in da je prišlo do izboljšav. Zakaj prihaja do pomankljivega poročanja? naj omenim nekatere vzroke. Nekateri vidiki tukaj preprosto niso bili dovolj upoštevani, tukaj želim omeniti državno pomoč, javne razpise in pa preverjanje finančnih inštrumentov. Tudi tukaj je komisija podala nekaj dodatnih priporočil in na ta način bodo revizijski organi lahko v prihodnosti bolje upravljali svoje delo. Pa še en velik problem tukaj obstaja, gre za vprašanje, kako revizijski organi zberejo projekte, ki jih potem ocenjujejo. Tukaj smo ugotovili, da pogosto niso upoštevali eh, tvegan, zato je to potem privedlo do eh, razlik v številkah in tudi razlika obstaja med nami in pa med komisijo, ko gre za revizije. Eh, mi preverjamo revizijska poročila revizijskih organov, zato da bi videli, če na podlagi istih informacij pridemo do istih rez, rezultatov. Potem še nadzor nad stroški in pa nacionalne izjave, najprej nacionalne izjave. Res je sodišče. ima tukaj določene zadržke, ne vemo, koliko to prispeva k zanesljivosti. No, nacionalne izjave eh, nacionalne države pripravljajo na prostovoljni osnovi, eh, tako za komisijo, kakor tudi za računsko sodišče. No, pri kohezijski politiki že imamo sistem eh, letnih poročil, ki ponujajo veliko zanimivih informacij in računsko sodišče bo v prihodnjih letih prav gotovo eh, še bolje skoristilo to informacije. Še strošek nadzora Tukaj lahko potrdimo oceno komisije, približno nič cela dva odstotka proračuna porabimo za delo revizijskih organov. Eh, za preostalo pa ne vemo. Komisija je tukaj v začetku podala oceno 3,2 odstotka. V poročilu pravimo, da bi si to vprašanje morali še enkrat ogledati. Mi smo si ogledali samo stran revizijskih organov, To je samo majhen delež teh 3,2 odstotkov. Ja, Hvala lepa, to, kar ste povedali, je zelo zanimivo. Če nimamo nobenega nadaljnega govornika, bom prekinila sejo do 11. ure. Takrat pričakujemo letno poročilo nadzornega odbora OLAF Eh, prej namreč predstavnikov Olafa ne bo z nami. Hvala. meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen die Unterbrechung. Gospe in gospodje, kolegi in kolegice, ponovno zači, začenjamo sejo. Naslednja točka je letno poročilo nadzornega odbora OLAF. Pozdravljam gospoda Bešija in pa gospoda Krsta. To so člani nadzornega odbora OLAF ki so danes tukaj in pozdravljam tudi generalnega direktorja Keslerja. Za nove poslance bi želela pojasniti, da je nadzorni odbor eh, imenovan strani vseh treh institucij. Veliko takšnih teles ni, tako da je zelo dobrodošlo, da lahko imamo izmenjavo stališč z takšnim odborom. Naloga odbora je, da nadzoruje delo agencije OLAF. Um, odbor mora zagotoviti, da lahko svoje delo opravljati neodvisno. Glavne pristojnosti mu določajo institucije, predvsem komisija kot upravljalec evropskega proračuna. Nadzorni proračun uh, nadzoruje potek preiskovalnega dela OLAFA, prav tako skrbi za spoštovanje mm, postopkovnih pravic. Rezultate sporoča nacionalnim oblastem, brez tega, da bi prizadete strani dobile v pogled v te dokumente. Za naše nove kolege bi želela povedati, da je odbor 28. maja in 29. maja leta 2013 eh, nas odbor obvestil o tem, da nima polnega dostopa do dokumentov. To je edino telo, ki je sposobno opravljati nadzorno delo. Naš odbor je edini organ, ki lahko to počne, zato je dobro, da bomo lahko zastavljali vprašanja predstavnikom eh, nadzornega odbora, na koncu pa bomo morda slišali še generalnega direktorja. Pred vami imate dokumente, eh, poročilo o delovanju nadzornega eh, odbora in pa drugi dokument. mnenje iz leta 2012, dokument, ki je bil najprej označen za tajnega, sedaj pa je bil razkrit tudi zaradi zahtev o dostopa eh, do dokumentov. Tukaj lahko vidite, da je ta dokument najprej bil predan institucijam in pa vidite tudi osnovno poročilo generalnemu direktorju, z rumeno so označene tiste, tiste, tisti deli, ki najprej niso bili na voljo za institucije, morda bi lahko nadzorni odbor na koncu pojasnil, zakaj smo se morali. Zakaj najprej nismo imeli v pogled v te rumeno označene dele dokumenta? Besedo dajem predstavniku nadzornega odbora. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, spoštovani člani in članice odbora za proračun. Najprej v imenu vseh članov nadzornega odbora se zahvalil, da ste nas povabili, da predstavimo letno poročilo iz lanskega leta. Na ta način lahko poročilo nadzornega odbora povežemo z Vprašanje, ki skrbijo tudi vas. Nadzorni odbor lahko poslancem Evropskega parlamenta poroča o vprašanjih v letnem poročilu in pa o poročilu o ohranjanju preiskovalne neodvisnosti OLAF-a. Nadzorni odbor je ključnega pomena za delovanje eh, obeh vidikov OLAF-a. Po eni strani smo neodvisni odbor eh, direktorat, eh, direktoratov A, B in C, tisti, ki preizkujejo in pa smo eh, tudi politično telo pod nadzorom direktorata D, ki pripravlja poročila in politike. Nadzorni odbor kaže na to, da institucije ne kršijo neodvisnosti OLAFA ne nadzorujemo odpiranje, zapiranje primerov in ne dobivamo, ne zahteva informacij o preiskavah, ki se nanašajo na komisarje. Leto 2012 je pomenilo leto izzivov, pomankanje osebja, pomankanje sodelovanja, težke okoliščine. Za vse ni kriv uh, Olaf, Leto 2013 je tudi leto uspehov za nadzorni odbor. Z štirimi glavnimi zadevami smo se ukvarjali, z štirimi dokumenti, sprejemali smo stališča in pa priporočila dire generalnemu direktorju direktorju Olafa. Čestitamo Olofu, predanemu osebju in direktorju za številne dosežke, ki so jih dosegli v lanskem letu. Olaf je izvajal številna uh, priporočila nadzornega odbora, naprimer pregled zakonodajnega dela. Um, ni pa še zadovoljeno vsem našim zahtevam po dostopu do osnovnih informacij, ki jih potrebujemo za izvajanje našega dela. Generalni direktor je tudi eh, osebju naročil, naj se ne pogovarja za predstavniki nadzornega odbora. To je potrdil eh, sekretarjato nadzornega odbora eh, tudi, pre, tudi mm, zadnji teden. Te omejitve so ovira za stalni dialog med Olafom in pa nadzornim odborom. 2013 uh, eh, smo sprejeli nov, uh, nov um, kodeks ravnanja za člane nadzornega odbora, Prav tako smo se intenzivno pripravljali na delo v letu 2014. Dobili smo novega člana, dobili smo torej okrepljene vire. Na ta način se bomo lahko ukvarjali z novimi primeri, naprimer tistimi, ki so povezani z tobačno industrijo in tako naprej. 423 novih primerov bomo lahko odprli. Že sedaj vam lahko povem, da je operativni del eh, dela OLAF-a pomankljiv. Ne moremo imeti ustreznega neodvisnega nadzora, če tisti, ki je nadzorovan, odloča o tem, katere informacije bo dobil nadzorni odbor. In takšna je pač trenutna situacija. Ne moremo odločati o tem, kakšna orodja informacije bomo imeli na voljo in eh, če je OLAF neodvisen ali ne. Evropska komisija nam o tem ni poročala, nišče torej tega ni mogel vedeti. Imamo osebje, nimamo pa dostop oziroma imamo zelo omejen dostop do informacij, do postopkov ali do sistemov, eh, po katerim so ti postopki urejeni. Dodatno naš sekretarjat na tehnični stopnji ne more komunicirati z ljudmi, ki pripravljajo te informacije oziroma eh, preiskujejo. Informacije so filtrirane, prečiščene. Uh, Olaf, uh, torej nadzorni odbor je Olaf potisnil ob stran. Uh, komisija se zdi, da ve bolje, kako deluje Olaf uh, kot nadzorni odbor, ki bi naj nadzoroval delo Olafa. Te okoliščine uh, zaznamujejo tudi naše poročilo. Um, ohraniti moramo preiskovalno neodvisnost OLAFA, preiskovalni odbor pa uh, osvetljuje devet področji, ki nas skrbijo. Uh, naj na kratko predstavim, o čem govori poročilo. Govoril bom tudi o primeru, ki se nanaša na komisarja, nadaljnega komisarja Dalje. Uh, V poročilu nadzorni odbor pojasni, kako je njegova vloga eh, ogrožena, s kakšnimi tveganji, z kakšnimi ovirami se soočamo vsak dan in kako eh, komisija ima dostop do, pregled, do pregleda dela OLAFA. Eh, spoštovani poslanci, ko so institucije ustanovile OLAF, so. Eh, predvideli tudi obstoj nadzornega odbora, ki bo deloval v skladu z visokimi standardi in neodvisno. Naš nadzorni odbor so vedno sestavljali visoki strokovnjaki. Danes je situacija takšna, da nadzorni odbor ne more zagotavljati neodvisnosti OLAFA. Eh, Naprimer, OLAF se sestaja z komisijo, ne da bi o tem obvestil nadzorni odbor, torej nas. Istočasno je komisija predložila zakonodajne preglede, naprimer o pregledu postopkovnih jamstev, ki zastavljajo OLAF v položaj odvisnosti od komisije. In uh, postopki novačenja zaposlovanja v OLAF-u prav tako vzbujajo nekaj skrbi. Kar se tiče samega nadzornega odbora, se soočamo z hudimi ovirami pri opravljanju našega dela. Ponekod uh, je bila situacija celo povsem blokirana v zvezi z nekaterimi dosjeji, ko smo želeli informacije o posameznih primerjih, ki jih obravnava Olaf. Zato nadzorni odbor Evropske institucije poziva k razmišljanju o naslednjih ukrepih. Prvič, nadzor postopkovnih jamstev naj bo v pristojnosti nadzornega odbora oziroma pod njegovim nadzorom. Drugič, Eh, preverjanje zakonitosti, zlasti ko gre za invazivne preiskovalne ukrepe, bi morali eh, formalizirati. Tretjič, potrdilo mandata nadzornega odbora za spremljanje, torej potrebujemo mandat za spremljanje posameznih primerov, potem eh, dostop moramo imeti do dosjejev OLAFA. Petič, Pojasniti moramo, kakšni so odnosi med Olafom in pa komisijo, zlasti, ko gre za uh, to prakso sestankov in ko gre za um, jamčenje preglednosti. Nadzorni odbor mora. Uh, imeti pregled tudi na imenovanje na visoke položaje v OLAF-u eh, in ko gre za zaposlovanje oseb iz eh, rezervnih seznamov za polne mandate, ne pa za preostanke mandatov odhajajočih članov. Eh, še kot zadnjič, zagotoviti moramo neodvisnost sekretarjata z, in to podkrpiti z ustreznimi človeškimi in pa proračunskimi viri. V zvezi s tem nadzorni uh, odbor pojasni, eh, pojasnjuje, da sekretarjat ni popolnoma neodvisen od OLAF-a. OLAF vpliva na naše osebje, tako ko gre za usposabljanje, za misije, za uh, imenovanja in to pravzaprav naš sekretarjat postavlja v zelo težek položaj. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Uh, naj povem, da me preseneča, da poročilo da je naše poročilo za leto 2012 na dnevnem redu odbora za proračun, čeprav se naš nadzorni odbor še ni odločil, ali naj bo to poročilo objavljeno. Olaf še ni avtoriziral eh, objave našega lastnega poročila. Eh, zato eh, smo se o tem posvetovali tudi z pravno službo, ki je odločila, da eh, zakonitost te objave še ni določena, tako da danes ne moremo podati mnenja o tem. Nadzorni odbor želi, da bi mnenja bila objavljena v skladu z njihovimi lastnimi kriteriji. Um, Ko gre za vsebino samega mnenja, se je nadzorni oku, eh, odbor eh, odločil, da ne bo poročal o tem primeru, ki se nanaša na leto 2012. Eh, nismo v zvezi s tem objavljali nobenih izjav za tisk, intervjujev od sprejema mnenja decembra leta 2012. Nadzorni odbor OLAFA ugotavlja, da OLAF o tem poročilu za leto 2012 torej ni nas obvestil o objavi tega poročila. Nadzorni odbor uh, je v zvezi za priberom komisarja Dalija uh, zahteval, da se zapolnijo vse vrzeli pri zakonodaji, ki urejajo delovanje nadzornega odbora. Uh, tu smo želeli zagotoviti polno neodvisnost preiskave tega primera od. Uh, sprejema novega pravilnika je bil primer uh, Dali edini uh, primer, ki smo ga obravnavali v zvezi z, temi, no, z tem novim pravilnikom o naših notranjih postopkih. Poročilo je pripravljeno v zelo diplomatskem jeziku. Odbor uh, Eh, izraža pomisleke, ko gre za neodvisnost Olafa od kabineta komisarja in komisije. Spoštovani poslanci, v tem poročilu nadzor, je nadzorni odbor Olafa odpravil svoje delo, eh, delo torej spremljanja, nadzorovanja, zagotavljanja neodvisnosti Olafa, eh, zagotavljanja neodvisnosti institucij, ampak to poročilo smo morali pripraviti v zelo težkih pogojih. Kar se tiče vsebine tega mnenja, 2 skozi 2012, v zvezi s tem lahko povem naslednje. V zvezi z uredbo 1037 bomo eh, informacije o tem primeru preno, eh, dali na razpolago državam članicam, ko bo zadovoljeno pogojem iz, eh, odstavka des, iz drugega odstavka desetega člena. disregarding of their legal obligation ne glede na to zakonodajo smo nadaljevali delo v zvezi z primerom v duhu džentlmenskega dogovora. Še do danes ne vemo, ali smo dobili na razpolago vse razpoložljive dokumente, naprimer posnetek telefonskega pogovora med eh, pričo in pa obravnavanjem. To, nismo, to v sekretariatu nismo dobili, nadzorni odbor je izrazil resne pomisleke, tudi ko gre za Eh, pravno pravičenost eh, eh, začetka preiskave, za spoštovanje postopkovnih pravic oseb, ki so v preiskavi. V zvezi s tem je Olaf do današnjega dne zadržal določene podatke in dokumente in teh nismo dobili na razpolago. na zahtevo gospoda Barosa smo, eh, torej on je zahteval, da bi to preiskavo izvedli kar se da hitro. Ehm, to poročilo bo javno eh, šele, ko temu ne bo ehm, ugovarjala nobena pristojna institucija. Spoštovani poslanci, ne bom se spuščal v podrobnosti letnega poročila odbora. To je bilo že predstavljeno prejšnjemu odboru in institucijam eh, meseca aprila. Vendar pa moram posebej izpostaviti nekatere dosežke slanskega leta. Še predtem pa naj povem, da zaradi omejenega dostopa Eh, se je eh, nadzorni odbor v letu 2013 osredotočil na postopkovna vprašanja. Eh, na razpolago imate ehm, natisnjeno verzijo poročila, to bo sedaj razdelil naš sekretarjat. torej to poročilo imate, vseeno pa moramo omeniti eh, štiri mnenja. Najprej eh, mnenje o predhodnem osnutku proračuna, potem drugič mnenje o postopku za pritožbe, tretjič mnenja o eh, prednostih preiskovalne politike in pa mnenje o izbiranju primerov. Zaenkrat se vam zahvaljujem za vašo pozornost in uh, pripravljeni smo prisluhniti vašim vprašanjem. Hvala lepa. Če zadeve pravilno vidim, se mi zdi, da je zadeva sedaj še težja za nadzorni odbor. Mislim, da so vaše pogoje dela še težji. To obžalujemo, že večkrat smo to tudi povedali. Sedaj pa dobijo besedo kolegice in kolegi. Ines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 ne želimo si, da bi nekateri dokumenti bili zaupni, drugi ne. Dokumenti so zaupni ali pa ne. Jasno je treba povedati, kateri dokumenti so zaupni in kateri ne. No, kar zadeva ta dva dokumenta in kar zadeva mnenje z novimi informacijami, zato bomo potrebovali nekaj časa. Poročilo 16. julija 2014 Olafa smo dobili, ampak nekaj časa potrebujemo, da zadeve preučimo. Mislim, da bi to morali uvrstiti na dnevni red po poletnem odmoru. Zaenkrat, če nismo imeli časa na no, vsaj jaz, sama še nisem imela časa vse skupaj preučiti in morda bi bilo bolje, če bi se posvečali temu, kar je dejansko na dnevnem redu, to pa je letno poročilo nadzornega odbora Olafa. Že ta točka na dnevnem redu sama je zelo pomembna. Ne gre samo za en primer. Seveda, ta en posamezen primer je bil zelo pomemben, viden je bil v medijih, vsi smo to spremljali in tako naprej, ampak eh, ne želimo si, da bi se zadeve nadaljevale v tej smeri. Letno poročilo o dejavnostih je poročilo, ki ga moramo obravnavati v ustreznem časovnem obdobju, vzeti se moramo čas, vzeti ga moramo resno kolegice in kolegi bi morali imeti dovolj časa, da zadeve preučijo in morda bi lahko to preučili na zased, naslednjem zasedanju odbora za proračunski nadzor. Mislim, da sami sebi ne delamo nobenih uslug, kajti odbor dela zelo trdo in poročilo je dobro, zato mu moramo dati dovolj pozornosti. Hvala, Bart. Ik, uh, ik wil de heer De Nolf en. Hvala lepa. Hvala gospodu Denolfu in kolegicam in kolegom za opravljeno delo. Pripravili ste zelo obsežno delo v vedno težjih okoliščinah. To ni nič novega samo po sebi, ampak že leta teče ta boj temu nadzornemu odboru so bile uložene pritožbe in to je povzročilo, da je delo odbora praktično nemogoče. V tem odboru sedaj sedi veliko novih kolegic in kolegov. Zato želim še enkrat povedati, da smo OLAF oblikovali zato, da bi izvajal nadzor. In če takrat smo govorili o nadzornem odboru, zagotoviti smo želeli, da se bodo temeljne pravice osumljencev ali kogarkoli že, ki ga preiskuje Olaf, zaščitene. Zato smo oblikovali ta nadzorni odbor. Ampak vseeno imam en vtis in to je gospod Denolf sedaj potrdil. Zdi se mi, da je odnos med nadzornim odborom in direktorjem Olafa zelo slab in da se ne izboljšuje. Pred volitvami smo imeli s koordinatorji zasedanje in tudi v komisiji smo imeli izmenjavo mnen z komisarjem za boj proti korupciji in s predstavniki Olafa, pa tudi z nadzornim odborom. Govorili smo o teh pomankljivostih, ki ga je, oziroma ki jih je, ugotovil nadzorni odbor. Olaf je takrat dejal, vse bo sedaj mnogo boljše, vse pomankljivosti bomo odpravili, vse vrzeli bomo odpravili in tako naprej. No, sedaj imamo pred seboj poročilo in gospod Denolf je podal popolnoma konkretne primere. Zdi se, da njihove obljube niso bile spremenjene v realnost. Nadzorni odbor še vedno nima dostopa do dokumentov, še vedno ne morejo delati tako, kot je treba in še vedno imajo težave z osebjem. Mi smo člani odbora za proračunski nadzor in prevzeti moramo svojo odgovornost. Poskrbeti moramo, da nadzorni odbor ne bo več omejen pri svojem delu. Nadzorni odbor je nujno potreben za to, da lahko OLAF sploh dela tako, kot je treba. Za gospoda Denolfa imamo vprašanje. Gre za dokument 2 iz leta 2012. To je sedaj pred nami. To smo že imeli v rokah, sedaj je zadeva nekoliko dopolnjena sem, sem si to že prebral, ampak sekretarjat je sedaj z rumeno označil tisto, kar je bilo prej zaupno. Zanima me, zakaj obstajata dve različici tega dokumenta, gospod Enolf. Zakaj je prišlo do tega? Zakaj smo najprej dobili drugačen dokument? Najprej je bil pripravljen dokončni dokument, mi pa smo dobili dokument, kjer so bile določene informacije zakrite. Ta dokument seveda vse skupaj nekoliko osvetljuje, zanima pa me, zakaj smo dobili dve različici. Drugo vprašanje. Prebral sem si stališče drugega dokumenta. Izdi se, da je ob neki točki Olaf sklenil, da to preiskavo o primeru Dali preda organom na Malti. Pri tem se niso spoštovala pravila, namreč nadzorni odbor bi moral imeti pet dni časa, da preuči ta dokument in potem reke, reče, da je zadevo mogoče predati malteškim oblastem ali ne. Kaj to pomeni za celoten dosije? Ali se je tukaj preiskovalo ne, da bi nadzorni odbor lahko sprejel ustrezno stališče? Malteške oblasti imajo ta primer sedaj v svojih rokah, nekaj se je zgodilo in to je še vedno povezano eh, drugo z drugim in na začetku meseca se je proces začel in s tem se bomo ukvarjali še naprej. Gospa Eva Sender ima prav, ko pravi, da moramo po poletnem odmoru spet začeti obravnavati to vprašanje. Hvala, gospod Denorf, izvolite. Hvala lepa za vprašanje. Prvo vprašanje je, zakaj imamo dve različici. No, vedno je obstajala samo ena različica in to je različica, ki ste jo dobili sedaj. Ta različica je zaupno, čeprav sedaj ni več zaupno, ker je na voljo javnosti, ampak dokumenta nismo želeli spremenjati. Zato smo na vsaki strani pustili vodni tisk zaupno, zato ker nismo želeli spremenjati dokumenta. To je bil naš namen. Edini razlog, da je zaupno torej zapisano še po celotnem dokumentu, je prav ta. Torej, zakaj dve različici? Končna različica je ta, ki jo imate sedaj, ko smo menili, da je dovolj razloga za to, da institucije obvestimo o posameznih elementih, ki nas skrbijo, so sodni postopki še vedno tekli. Šlo je za osebne podatke, te osebne podatke smo sedaj dali na voljo javnosti, ampak takrat smo slišali, da ti podatki ne morejo da biti dani na voljo javnosti, zato ker so veljale določene pravne določbe, zato ta postopek ni bil izvedljiv. No, sedaj so takrat zaupni podatki že na voljo javnosti. Prav tako tri pravosodne institucije še vedno sodelujejo v tem postopku, gre za malteške, luksemburške in belgijske oblasti. Izmenjujemo si sporočila za njimi, in jih sprašujemo, ali bi nasprotovali objavi teh dokumentov. Mnenje smo jim prav tako že poslali in prosili smo jih za soglasje, da dokumente objavimo. Nobena od treh institucij ni imela ugovorov. Vse to smo torej združili, namreč podatki so že v javni domeni, tri zadevne institucije so formalno podale svoje soglasje, In seveda, po enem letu je treba mnenja javno objaviti, to je v skladu z Evropsko uredbo. Zato, zaradi vseh teh treh razlogov, smo torej menili, da vam lahko pošljemo končno različico. Upam, da ste z odgovorom zadovoljni, če ne, potem lahko od mojih kolegov kdo še kaj doda. Vaše drugo vprašanje v zvezi s petimi dnevi. Kakšen je vpliv postopka petih dni oziroma nespoštovanja tega postopka. Kako je to vplivalo na primer? Težko je presuditi, kaj bi se zgodilo, kajti to je zelo zapleten dosje in tudi, če bi ga imeli pet dni prej na voljo, bi težko v petih dneh pripravili dokončno poročilo. Zadeva je zelo zapletena, veliko je papirologije in eh, ne moremo preprosto odgovoriti z da ali ne v zvezi s tem, kakšen bi bil učinek na celoten primer. Mislim, da zaenkrat tega ni mogoče opredeliti. Ampak povem vam lahko, da če bi imeli informacije pet dni vnaprej, bi morda že lahko pripravili prvi predlog ali prvi nasvet za generalnega direktorja in uh, Predlog je bil, da to ostane v rokah Olofa, kar se nažalost ni zgodilo. Zanima me, ali želi kdo od mojih kolegov kaj dodati. Ne, upam, da ste zadovoljni. Hvala. Mešte? Nimand? Kolege von. Kolega von. Uh, eh, thanks, chair. Hvala lepa, gospod predsednica. To je bila zelo zanimiva predstavitev kolegov iz nadzornega odbora. Mislim, da to vodi v številno novo vprašanje v našem odboru. Ines ima prav, jeseni se moramo vrniti k temu vprašanju, moramo imeti daljšo razpravo o teh točkah. Veliko vprašanj imam, podrobnih vprašanj, ampak svoje vprašanje bom prihranil za jesen. Sedaj sem najbolj zaskrbljen zaradi odnosov, razpada odnosov med Olafom in nadzornim odborom. To smo slišali tudi v prispevkih nadzornega odbora. Ko sem na hitro prebral poročilo o dejavnostih, vidim, da na 16. strani govorite o delovnih dogovorih med nadzornim odborom in Olafom. Zanima me, ali sta se obe strani strinjali z temi pogoji dela. In če sta se obe strani strinjali s tem, zakaj zadeva ne deluje, gre za vprašanje vsebine, metod ali gre za vprašanje izvajanja. Ampak eh, zdi se, da se ena stran boji, da druga stran ne izvaja dogovorov, Skrbi nas, da nadzorni organ nima dobrih odnosov z organom, ki ga naj bi nadziral. Zanima nas tudi, zakaj je prišlo do razpada odnosov med tema dvema institucijama. Gospod Denolf, če mi dovolite, bi sedaj dal besedo Tomasu. On je sodeloval v pogajanjih o pogojih dela in nam bo povedal več. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, delamo po sistemu poročevalcev, tako kot Evropski parlament. Sam sem bil soporočevalec v zvezi s temi pogoji dela ali dogovori o delu. Najprej vam moram povedati, da vse skupaj ni tako slabo. Olaf in eh, nadzorni odbor sta si oba prizadevala za to, da bi probleme rešili v zvezi z eh, pogoji dela. Druga točka je naslednja. Imamo več strukturnih vprašanj, pri katerih uredba ni popolnoma jasna, zato bi morda lahko prišlo do različnih tolmačen predpisov. Prav tako pa obstajajo določena vprašanja, kjer zadeve niso popolnoma jasne, naprimer, kaj storiti z sekretarjatom. Tretja točka je to ravnotežje, kaj te spoštovati moramo neodvisnost Olafa pri preiskavah, po drugi strani pa ga je treba nadzorovati in skrbeti, da prevzema svojo odgovornost. Nadzorni odbor mora torej zadeti to krhko ravnotežje. Pri pogojih dela smo govorili tudi o tolmačenju, kako bomo zadeli to ravnotežje. Mislim, da sta si obe strani prizadevali za iskanje rešitve. In eh, na koncu vam lahko povem, da sta se z dokumentom strinjali obe strani. Generalni direktor Olafa se je strinjal s tem dokumentom in tudi kolegi nadzornega odbora se je strinjal z dokumentom. Težave se pojavljajo v praksi. Mi smo zunani strokovnjaki in eh, imamo podrobno poznavanje, kazenskega prava, ampak eh, vsi ne razumemo podrobno informacijskih sistemov, ki jih uporablja Olaf. Naše mnenje je bilo tudi, da bi v skladu z džentlmenskim dogovorom ali v skladu z duhom dogovora morali storiti nekaj v zvezi s tem. Pri praktičnem izvajanju pa je izziv naslednji včasih Olaf legitimno, včasih pa po našem mnenju zaradi pomankanja komuniciranja ne želi sodelovati z nami. Informacije so včasih dobesedno enake tistim iz izjav, ampak eh, to nam ne pomaga, kajti ne vsebujejo veliko informacije. Ko smo se pogajali o tem, nismo ustrajali na tem, da se zadeve vzamejo tako dobesedno. Z generalnim direktorjem sedaj govorimo o tem, ali naj bi revidirali določene člene pogojev dela, kajti za obdelavo informacij moramo seveda biti natančni, po drugi strani pa potrebujemo mi dostop do informacij, ki bodo vsebinske narave. Ne želimo pa si po nepotrebnem obremenjevati Olafa. Drugi vidik je nejasnost o tem, kakšna je vloga nadzornega odbora. Gre za dostop do informacij povezanih z posameznimi primeri. To je zelo žgoče vprašanje. Po našem mnenju bi v okviru sistemskega spremljala morali imeti dostop do posameznih primerov. Na splošni ravni Olaf tega ne zanika ampak eh, modalnosti dostopa so drugo vprašanje. Tukaj imamo različna mnenja in zaenkrat rešitve še nismo našli. Rezultat tega je, da imamo informacije, ki jih še čakamo, potem se vse postopek ustavi in eh, namesto tega, da bi preučili vzorec primerov in potem podali pozitivno poročilo, veliko časa porabimo za institucionalna vprašanja z Olafom. To je kratek odgovor, ampak če želite, se lahko spustim zelo globoko v podrobnosti. Želel sem vam odgovoriti nekoliko bolj splošno. In še en splošni komentar. Pozdravljam zamisel, da spoštovani poslanci zadeve obravnavajo jeseni. Ampak letna poročila se ozirajo nazaj in zadeve se spreminjajo, kar pomeni, da smo poročilo o izzivih v zvezi z preiskovalno neodvisnostjo pripravili zato, da bi vašo institucijo obvestili o tem, kaj se dogaja in da bi dopolnili letno poročilo. Ta dva dokumenta lepo prosim torej preberite skupaj, kaj te spuščamo se v strukturne podrobnosti v zvezi z vprašanji, ki se obravnavajo v letnem poročilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Bush, nekdani predsednik eh, odbora za proračunski nadzor. Hvala lepa. Morda lahko še sam kaj povem, da ne bo napačnega vtisa. Če nekdo pravi, da obstajajo slabi delovni odnosi med Olofom in nadzornim odborom, potem želim to nekoliko korigirati. Odnosov ni. Če nadzorni odbor nima dostopa do informacij, ki, s katerimi bi lahko nadziral delovanje Olafa, potem je nekaj zelo narobe. Ne moremo nadzirati primerov Olafa. Ne moremo podati potrditve številk za Olaf. Morda je letno poročilo Olafa samo pravljica, morda številke v njihovem dokumentu sploh nimajo nobene veze z realnostjo. Preprosto ne moremo delati. Lepo vas prosim, vi ste sedaj novo izvoljeni poslanci. Lepo prosim, dajte nam možnost, da bomo opravljali svoje delo ali pa nas preprosto odpokličite. Mislim, da bomo denar metali skozi okno, če ne bomo imeli dostopa do aktov. Nikjer na svetu ni nadzornega odbora, ki nima dostopa do podatkov. In še nekaj želim povedati. Če želite, da bomo mi uredni svojega denarja, če bomo imeli dostop do podatkov, seveda, potem mora biti naše poročilo uredno statusa formalnega dokaznega materijala. Mi menimo, da smo opravili svoje delo, še posebej, ko gre za varovanje temeljnih pravic v Evropi. Sveda, če pa nimamo dostopa do dokumentov, potem si nimamo kaj začeti. Vendar, vedite, da je sedaj žoga na vaši polovici igrišča Žoga je pri vas, pri svetu in pri komisiji. Če želite, da nekdo Olaf nadzira, potem morate zagotoviti, da se bo to dejansko tudi lahko dogajalo. Samo še kratek primer. V zadnjem letnem poročilu Olafa sem v tabeli videl, da je v kratkem obdobju iz leta 2011 do 2012 tako imenovan selection phase, torej izbirna faza, padla iz 6,8 mesecev na 1,4 mesece. No, tu bi še osnovno šolec postal živčen. Obdobje je zelo kratko, ali je bilo prej nekaj zelo narobe, ali pa je potem nekaj narobe. Nekdo mora preveriti, kaj se je zgodilo. 400 in nekaj primerov so odprli v enem dnevu, to ni v skladu z evropsko zakonodajo, kajti mislim, da bi potrebovali nekaj, kar se imenuje utemeljeni sum, in tega sploh nismo mogli preveriti, želimo vedeti, kaj se je zgodilo s temi akti. Že eno leto nimamo dostopa do teh aktov, od septembra si izmenjujemo pisma in to si lahko še naprej, ampak dela ne moremo opravljati. Še vedno ni znano, ali te številke dejansko so povezane z re realnostjo, ko govorimo o boju proti goljofijam. Ne vem, ali je to realno stanje ali je to samo statistično leporečenje. Govorili smo o nekih kliriških hišah, kjer naj bi se srečali in tako naprej, ampak opozorite, zato imamo nadzorni odbor, zato, da bi ta srečanja, ki so prav gotovo potekala, videli smo nevarnost, kaj se lahko zgodi, če se v to spuščamo. Jasno je, da se kot generalni direktor ne morem kar tako to spuščati. Gre za tekoče posle v zvezi s tem. Vam lahko povem, da sem žvižgače že doživel v Evropi. Paziti moramo tukaj. Gospe in gospodje, pripravili smo vam poročilo. Lepo vas prosim, pomagajte nam, da bomo končno lahko upravljali svoje delo, drugače pa lahko odpokličete nadzorni odbor. To je vse, če si želimo neodvisen Olaf. Hvala. Hvala lepa. Razumemo, da so se zadeve zaostrile. Tudi Evropska komisija in eh, pristojni komisar zadeve ne morejo več potiskati ob stran. Mislim, da je sedaj zadnji čas, da se nekaj stori. Gospod generalni direktor, imam vas že na seznamu govornikov, sedaj pa poslanci. Gospod Primski, izvolite. You, Hvala lepa, gospa predsednica. Sem eden izmed novih poslancev. Upam, da mi boste oprostili, če bodo moja vprašanja nekoliko nerodna. Prvo vprašanje je bolj splošne narave. Na začetku poročila je navedeno, da je namen nadzornega odbora, kakor je navedeno v ustrezni uredbi, ta, da bi okrepili neodvisnost Olafa pri izvajanju pristojnosti, ki jih Olaf ima. Vprašanje je, ali Olaf ne želi biti neodvisen je morda proti temu, da bi imel nadzorni odbor, ki je neodvisen in da bi ta nadzorni odbor potrdil neodvisno delovanje Olafa. To je ravno bistvo. Gre za izvajanje funkcij Olafa z ustreznimi jamstvi, da je Olaf neodvisen in da ni nobenih neželenih zonalnih vplivov. In še eno vprašanje. Gre za to, da ne zadanemo pravega ravnovesja med izvajanjem nadzora in legitimnimi pomisleki Olafa v zvezi z občutljivostjo posameznih primerov in tako naprej. Mislim, da bi bilo dobro, če bi preučili razloge za to neljubo situacijo. In še nekaj, kar je omenjeno na deveti strani poročila, je tudi deveta točka in sicer v zvezi z prednostnimi nalogami na področju preiskav. Nadzorni odbor je zahteval, da generalni direktorat Olafa poda oceno izvajanja IPP-jev za 2012 in 2013 v skladu z povzetkom podbratnih informacij deležnikov. Zanima me, ali se je to zgodilo, ali pa bo generalni direktorat to storil v prihodnosti. Hvala. Adenolf. Gospod Adenolf. Thank you very much. Hvala lepa. Kar zadeva prvo vprašanje, to bo odgovoril moj kolega, pri drugem pa bom odgovoril sem. Kar zadeva prvo vprašanje. To je zelo dobro vprašanje. Mislim, da bi to morali zakonodajalci razjasniti. Dir generalni direktor Olafa bo sam povedal, kaj Olaf meni o tem. Mi lahko podamo samo mnenje nadzornega odbora. V moji državi ki je v moje pristojnosti na računskem sodišču in mi nadziramo tudi varnostne službe, moram povedati, da je mnogo lažje dobiti dostop do ustreznih delov dosjeja in eh, razpravljati o teh dosjejih kot pri Olafu. Ni jasnosti torej, kakšna je vloga nadzornega odbora pri zagotavljanju neodvisnosti. Mislim, da gre za sistemsko vprašanje, ki ga je treba pojasniti. Prav tako bi iz širške evropske perspektive bilo dobro, če bi zadeve uredili. Sam sem podpredsednik še neke druge institucije in gre za sodelovanje z obveščevalnimi službami. Olaf sodeluje tudi z njimi, to je ena zelo pomembnih funkcij in Evropa to nujno potrebuje in nadzorni odbor to jasno podpira v letnem poročilu na strani v zvezi s proračunom boste to videli. Če želimo, da bodo takšni organi opravljali svoje delo tako, kot je treba, potrebujejo redni in strok nadzor, seveda pa mora komunikacija med nadzornikom in nadzorovancem potekati. Tega zaenkrat ni. Ne moremo reči, da so delovni odnosi slabi, zato ker odnosov preprosto ni. Odnosi bi morali biti konstruktivni, zaenkrat pa jih ni. Upam, da sem bil dovolj jasen v svojem odgovoru. Hvala. Hvala lepa. Kar zadeva drugo vprašanje. IPP, to so prednostne naloge na področju preiskav. Leta 2012 je bilo to uvedeno, zato je ta sistem nov. Nadzorni odbor je menil, da je veliko manevrskega prostora za izboljšave in želeli smo objaviti smernice v zvezi z sorazmernostjo, dodano vrednostjo in tako naprej notranjih preiskav. Drugo priporočilo je bilo, da bi začeli dialog z deležniki to ste omenjali vi, zato da bi finančne kazalnike določili v skladu z finančnimi realnostmi v institucijah Evropske unije. In tretja naloga je bila, da bi ocenili IPP iz leta 2012 in 2014 in da bi se nekaj naučili od tega. Zadnja naloga pa je bila, da se poroča nadzornemu odboru v skladu z konstruktivnim dialogom. Kakšno je stanje trenutno? No, kolikor je znano nam, Olaf še ni objavil notranjih smernic, deležniki še niso bili posvetovani in eh, prav tako ni poročila o lekcijah, ki naj bi se jih naučili. Upam, da je tudi to dovolj jasno. Hvala. Hvala lepa. Gospod Karnjete. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sam se strinjam stališčem, ki ga je izpostavila Ines. Razsežnost tega poročila nadzornega odbora in pa izjave, ki smo jih slišali, zahtevajo razmislek. Potrebujemo ustrezno razpravo o tem. Jasno je, da nekatere zahteve niso izpolnjene in gre za uh, teme, ki so izjemno pomembne, ki jih moramo obravnavati na visoki ravni. Še nekaj bi dejal, glede eh, samih sklepov. Pravite, da je treba povečati sodelovanje tega nadzornega odbora pri eh, postopku izbire osebja, ne zgolj osebja na, na višji ravni, ampak vsega oseb, osebja. Mislim, da bi lahko s tem izpolnili eh, zahteve, ki so na mizi. in pa še dodelitev proračunskih funkcij. Ter eh, imenovanje osebja. V Evropski uniji poskušamo poenostavljati sisteme, tukaj pa povečujemo finančno neodvisnost določene organizacije. Mislim, da bi morali torej, če želimo spoštovati te zahteve, poenostaviti eh, odločitve, še posebej glede na to, da je komisija tista, ki eh, imenuje osebe na najvišji ravni. Gospod Pošelj, razen če sem narobe izgovorila vaše ime, prosim, da me popravite. Predsednica, <clears throat> dobro povdne. Jaz imam eh, tudi kot novi član tega odbora kar nekaj vprašanj v zvezi s tem materialom. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, Ehm, predvsem me preseneča eh, to, kak je globoka debata od materialu, kateri smo kot novi člani dobili eh, šele pred kratkem eh, in enostranost teh informacij, ko jih tukaj dobivamo. Zato bi rad pozval gospoda direktorja Kesslerja, če bi se lahko tudi k temu materialu nekako izjavil. Ehm, predvsem eh, nismo mi na to debato pripravljeni danes po moje in to tudi eh, novi člani nekateri, eh, vključno eh, z gospodom Pirinskim, omenjajo. Eh, rad bi pa vprašal nadzorni odbor eh, v zvezi s materialom, kateri je nastal v marca, eh, pa tem, kateri je predlagan nam eh, z 2. junija, zakaj so take razlike med eh, tem desetistranskim memorandum, kateri imamo predlagan iz eh, junija, eh, kaj je nastalo v tem razdobju teh treh mesecev, zakaj so razlike v amandmaju šest na strani tri in štiri in v tem materialu, kateri smo dobili danes, kaj je prišlo, kako je prišlo do tega, da predlagate tok močno spremembo tega spostavljanja teh, teh organov. Not enough. Well, thank you very much. Um, thank you, sir. Um, as, as... Najlepša hvala. Najprej prvo vprašanje. Glede tega, da naj bi nadzorni odbor sodeloval pri imenovanju osebja. Ne, mi nočemo posredovati. Narobe smo se razumeli. Ampak vedno sodelujemo pri imenovanju direktorjev kot svetovalni organ. Nekateri eh, vodje enot pa so dobili določene pristojnosti. In zaradi usklajenega dela bi moral nadzorni odbor sodelovati pri imenovanju teh eh, predstavnikov na najvišji ravni. Nočemo pa sodelovati pri splošnem eh, imenovanju osebja Olafa. Glede finančnega, finančne neodvisnosti in eh, zapletanja postopkov v Evropi pa takole. Če si pogledamo vse revizijske nadzorne organe Evropske unije, pa tudi drugot po svetu, lahko ugotovimo, da so v določeni meri neodvisni. In neodvisnost je potrebna, če želimo to delo upravljati korektno. Če niste neodvisni od tistega, ki je predmet revizije, ima ta organizacija, ta akter, ki je predmet eh, revizije, možnost vplivati na metodologijo, na informacije in podobno. Gre torej za zdravo kmečko pamet. Jasno je, da mora biti takšen organ v določenem meri neodvisen, tako kot tudi Evropsko računsko sodišče, naprimer. Ampak k temu vprašanju se lahko eh, vrnemo pozneje. Govorili bomo tudi o dokumentu, ki smo ga eh, pripravili in eh, ki ga želite podrobne obravnavati. Glede zadnjega vprašanja pa eh, takole. Na žalost zaradi tolmačev nisem čisto dobro razumel, eh, zakaj je šlo. A bi lahko pojasnili še enkrat? Če lahko še enkrat. Ehm, ta poročilo, ko ga imamo z marca letošnjega leta, je v nekaterih točkah v prilogi 6 različno od materijala, ko ste ga danes predlagali. Ta materijal, kad smo ga dobili Eh, kot mm, neko priponko, je bistven drugačen in bistven bolj močan proti temu materialu, eh, kateri je nastal marca leto. Kaj, je prišlo, kaj se je zgodilo vmes v teh treh mesecih, da ste morali poudariti prav ta del eh, vašega poročila? Six, what is this? Mhm. Gre za prilogo šest. Tole meni, tole želite pokazati. Vprašanje je, zakaj se poročilo dokumenta 2.2012 institucijam razlikuje od tistega poročila za generalnega direktorja. Zakaj se oba dokumenta razlikujeta? Yeah, okay, thank you very much. Now I understood. Thank you. Hvala, sem razumel. Že v začetku tega sestanka sem poskušal pojasniti, da govorimo o mnenju v zadevi dalje. Ali o tem govorite, gospod? Ne. Priloga šest, aneks šest. Ah, yes. okay. Prav, razlika med letnim poročilom in umestnim poročilom. Prav. Letno poročilo se nanaša na obdobje od 1. februarja do 1. 31. januarja 2013. Umestno poročilo pa se nanaša na pregled dve in pol letnega obdobja našega dela. In tekom teh dveh let in pol smo videli, da so se pogoji za sodelovanje počasi slabšali, nismo imeli dostopa do informacij tako kot v preteklosti in podobno. Zato se nam je zdelo, da je bilo, eh, da je bilo treba o tem poročati. Naj vam dam primer. Ko smo pripravili to poročilo in, eh, kot sem dejal, eh, letno poročilo zajema obdobje do 31. januarja. Ko smo pripravili umestno poročilo, smo od 1. januarja do tistega datuma, do 14. junija, eh, julija prejšnji teden, eh, nismo dobili v tem času nobenega dostopa do nobene zadeve. Nobenega dostopa. 14. julija pa smo od generalnega direktorja dobili več kot eno pismo. Nismo imeli namreč dostopa več kot 6 mesecev do informacij in na to so nam omogočili dostop. Ampak, ko smo pisali umestno poročilo, tega dostopa nismo imeli, tako da nismo eh, mogli dostopati do informacij in se na njih sklicevati. Zato je razlika med letnim poročilom in umestnim poročilom. Tekom zadnjih petih mesecev je bil dostop vedno slabši. To je razlog, zato se eh, besedi razlikujeta. Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Kollege? Alles okay. Da. Ines, danke. Sie, Herr Präsident, Najlepša hvala, gospa predsednica. Nisem se dotaknila vsebine. Dejala sem, da bi morali te nove dokumente pustiti pri miru in jih obravnavati, kdaj drugič, ko bomo vsi imeli dostop do vseh informacij in ko bomo imeli tudi dovolj časa, da jih podrobneje analiziramo. Nisem se želela spuščati v podrobnosti, ampak, če se ozremo v preteklost, lahko vidimo, da so vsaj tisti kolegi, ki so bili z nami že v preteklosti, zedinjeni, da ima ta nadzorni odbor jasen cilj. Ta nadzorni odbor mora zagotoviti neodvisnost delovanja Olafa, ki je sicer odvisen od komisije. Olaf je povezan s komisijo, je odvisen eh, od komisije, zato potrebujemo ta nadzorni odbor odbor, ki mora zagotoviti spoštovanje neodvisnosti in s tem tudi eh, zagotoviti učinkovitost OLAF-a. Zagotoviti mora tudi spoštovanje procesnih pravic, postopkovnih pravic OLAF-a. Gospa Gresle je o tem že govorila tekom naših razprav. Ko sem sama obravnavala nadzorni odbor se morala imeti dostop do dokumentov eh, o preiskavah. Gospa Gresle se glede tega z mano ni strinjala, ampak sama sem vedno znova obsesivno pozivala k kodeksu ravnanja za eh, OLAF. Imeli smo namreč primere, kjer so bile eh, postopkovne pravice oseb, ki so bile predmet preiskave, kršene oziroma na nek način eh, učinkovanje. Naprimer, ti ljudje so izgubili svojo službo. Te pravice pa je treba vedno spoštovati in o tem smo se že pogovarjali. Sama sem pozivala k dostopu do informacij, k kodeksu ravnanja in podobno. O tem smo se pogovarjali z gospodom Lopezom, ki je bil predsednik nadzornega eh, odbora in mislim, da so sedaj zadeve boljše. Seveda mora imeti tudi naš odbor dostop do nekaterih dokumentov o preiskavah, še posebej, če pride do eh, težav če se pojavijo nove informacije. Seveda, to ne sme biti sistematično, ker bi s tem zgradili nove ovire za delovanje eh, teh organizacij. Vseeno pa morajo imeti organizacije, kakršna, kakršen je nadzorni odbor, možnost, da učinkovito upravljajo svoje delo. In zato še vedno pozivamo kodeksu ravnanja. Imamo torej nadzorni odbor, ki je moral prilagoditi svojo vlogo zato, da je lahko zaščiti tudi postopkovne pravice. Upamo, da bo uredba omogočila ustrezni, ustrezen boj proti takšnim težavam. Potrebujemo takšen kodeks ravnanja, če želimo zaščititi pravice posameznikov in organizacij. glede na izjave gospoda Denolfa, je jasno, da obstajajo nekateri elementi, kjer je več napetosti med nadzornikom in predmetom nadzora. Ampak pozorni moramo biti. Res je, gospod Dali je komisar, je bil komisar, zato moramo biti previdni. Res pa je tudi, da imamo ljudi, ki so morda na nižjih eh, položajih, ki so podjetniki, ampak tudi pravice teh ljudi je treba spoštovati, njihove postokovne pravice je treba spoštovati. Rada bi prisluhnila tudi komisiji. Komisija je odgovorna za OLAF in nadzorni odbor, gospod Šemeta pa se je že mesece izogibal tem temam. Vseeno pa mora komisija prevzeti določeno odgovornost za uh, delovanje komisije in OLAF-a. Postopek, ki velja sedaj že eno leto, je a, eh, treba pregledati. Gospod, a, eh, ki je spregovoril prej, je povedal, kaj dobro deluje in kaj ne. Mislim, da imamo pred sabo precej izzivov, precej težav in upam, da bomo imeli na naslednjih sejah odbora priložnost o tem se pogovarjati na dnevnem redu imamo letno poročilo in zanima me, če bi lahko izboljšali vse skupaj, tako kot smo to storili v primeru poročil računskega sodišča. Ko bo nadzorni odbor predstavil svoje dejavnosti in ko bomo dobili dostop do pisnih odgovorov Olafa, bi morali imeti eh, priložnost analizirati vse te dejavnosti. Eh, odgovore. Pogosto se zgodi, da so ustne izjave preveč eh, zapletene, da ne pridemo do jasnih odgovorov. Potrebujemo odgovor Olafa in pa mora biti tudi odgovor komisije, ki je za to odgovorna. Popolnoma se strinjam, glede dostopa do dokumentov moramo zagotoviti, da je sistem tukaj jasen. V preteklosti smo se že pogovarjali o dostopu do informacij in do dokumentov. Če nadzorni odbor meni, da obstajajo težave, potem mora imeti dostop do informacij v zvezi s temi težavami. Morda ne sistematično, vseeno pa kot nadzorni odbor te informacije potrebujejo, ko je treba kakorkoli že, predlagam tudi, da nadzornega odbora ne obravnavamo kot nekakšnega tribunala, nekakšnega sodišča, ker to ni. To ni niti organ, ki odloča o imenovanjih, o zaposlovanju. Je pa komisija nanj prenesla določene pristojnosti mislim, da moramo čim prej priti v situacijo, ki bo jasno določena, ki bo omogočala dobro delovanje OLAF-a. Ta zaupni dokument je sedaj končno na, na voljo javnosti. Včasih se zgodi, da zaupni dokumenti priplavajo na površje preden, bi eh, morali. Seveda nočemo povzročati še več težav zaradi takšnih dogodkov. Imamo tri pravne entitete in tudi zeleno luč za dostop do informacij. Zanima me tudi, če je eh, Evropski nadzornik za varstvo podatkov kaj povedal na to temo. Vse, kar je v dokumentu označeno z rumeno, se nanaša na osebne informacije in podobne informacije, kar je del poročila. Ne vem, če je pristojno, če je pristojni organ obravnaval tudi varstvo vprašanje, varstvo podatkov, ampak mislim, da bi moral nadzornik za varstvo podatkov eh, o tem kaj povedati mislim, da bi se morali pogovoriti tudi z gospodom Kesslerjem, ker te možnosti zaenkrat še nismo imeli. Ta postopek bi morali organizirati bolj sistematično. Tako bo, bomo imeli manj težav das Wort bekommt und dann der Generaldirektor. Sitzende, äh, verehrte Kolleginnen Spoštovana gospa predsedujoča, kolege in kolegice, tudi sam sem nov v tem odboru in moram priznati, da sem nekoliko zmeden s pričo te razprave. Če sem vse prav razumel, potem govorimo po eni strani o vsebinskem delu organizacije OLAF, Dejansko pa govorimo tudi o formalnem vidiku sodelovanja z nadzornim odborom. Odkrito moram povedati, da spoh ne vem, zakaj moramo tako dolgo razpravljati o tem. Parlament, ki ni sposoben zagotoviti, da njegov nadzorni organ e, dobi vse potrebne informacije, bi lahko kar takoj razpustili. Zato Mislim, da bi morali vsekakor pri proračunu za leto 2015 nekako pokazati svoje zobe. Jaz ne morem podpreti proračuna, ki je namenjen odboru oziroma komisiji, prostite, ki našemu odboru ali nadzornemu odboru ne da na razpolago vseh potrebnih informacij. O tem bi pravzaprav morali tukaj razpravljati. Še uh, odgovor na vprašanje kolegice Sender. Gospod nima vključenega mikrofona. Well, um, course, uh... Glede zadnjega vprašanja bi dejal takole, to je nažalost politično vprašanje, tako da uh, mi ne moremo o tem govoriti. Je pa seveda vprašanje in smo ga slišali. Naslednje bi dejal kot odgovor španske poslanke. Rad bi nekaj pojasnil. Mi pripravljamo poročila in mnenja. Vedno so na voljo na spletni strani Olafa in na eh, delu strani, ki je namenjena nam. To mnenje številka 2 takrat še ni bilo na voljo. Olaf na to uradno odgovori našim mnenjem in te odgovore prav tako da na spletno stran. Vsi ti dokumenti so na voljo. Še eno pojasnilo. Mislim, da ste eh, narobe razumeli. Mnenje je javno. Tako je bilo tudi odločeno na plenarnem zasedanju junija, če se ne motim. Tam smo se odločili, da to mnenje damo na voljo tudi javnosti. Mnenje smo poslali nevladni organizaciji, ki ga je dala na svojo spletno stran. Zaradi vprašanja transparentnosti smo Olaf prosili, da ga uh, umesti na lasno spletno stran, ampak tega ni storil. Zavrnili so to prošljo. Ne vem točno pod kakšnimi eh, pogoji. Glede oblike mnenja pa takole. No, seveda, na ustrani piše zaupno v vodnem tisku. Zakaj? Zato, ker smo pripravili eno samo mnenje. Mnenje, ki je nosilo oznako zaupno. To je mnenje, ki ga imate sedaj pred sabo, rumeni deli so prav tako vidni. To je eno in edino mnenje, ki smo ga pripravili. Na to pozneje pa smo poslali drugo mnenje. Sedaj smo se posvetovali eh, sodišči, dobili njihovo zeleno luč, in se odločili na plenarnem zasedanju, kjer sodelujejo vsi člani, sam namreč kot eh, predsedujoči govorim o imenu vseh članov, odločili smo se torej, da to mnenje damo na voljo javnosti. Nismo pa želeli ničesar spremeniti vizavi originala, zato še vedno piše zaupno mnenje sedaj ni več zaupno, ampak ničesar nismo želeli spremeniti, zato ker smo se bali, da bi kdo dejal, da smo kaj spremenili. Zato v besedilu še vedno piše confidential zaupno. Morda bi to lahko eh, pojasnili tudi na spletni strani. Sobrečujem, kaj ste dejali? Yes, the, uh, <coughs> on the data protection še vprašanje varstva podatkov. Podali smo poročilo institucijam. Vsi podatki osebne narave so bili skriti oziroma črtani, ker takrat ni bilo legitimnih razlogov, da bi institucije, svet, komisija in parlament poznali te informacije. Sedaj preden smo dali dostop do teh informacij nevladni organizaciji, smo pripravili analizo pravil za varstvo podatkov. Prek generalnega direktorja Olafa smo prejeli tudi na svet oziroma mnenje predstavnika za varstvo podatkov v Olafu. Na to smo pregledali tudi sodno prakso Evropske unije, splošnega sodišča. Ugotovili smo, kako se izvaja zadevna uredba o dostopu do eh, dokumentov. Analizirali smo vsa ta besedila z vidika varsta podatkov in ugotovili, da, ker so, te poda, eh, ker so te informacije že na voljo javnosti, ker se nanašajo na javne funkcionarje, ki upravljajo javne funkcije in ker ti podatki niso zaupni, da velja, da. Ti podatki oziroma njihovo razkritje ne škoduje zasebnosti oseb. Ugotovili smo, da takšnih razlogov torej ni več in da lahko tudi rumene dele besedila damo na voljo javnosti. Seveda je Evropski uniji Evropski nadzornik za varstvo podatkov tisti, ki skrbi za to področje. Kakšni so pogoji dela? Prejeli smo tudi mnenje nadzornika za varstvo podatkov v zvezi s pogoji dela. Načeloma je bilo to mnenje večinoma pozitivno. O določenih zadevah pa se moramo pogovoriti še z generalnim direktorjem Olafa. Želel sem dejati le, da tako v Olafu, kot tudi pri nas, eh, pazimo na to, kaj poreče nadzornik za varstvo podatkov. Äh, Hvala lepa. Še nekaj vprašanj je ostalo. Kolega Vonja vprašal, zakaj ne eh, tukaj ne ni dobrega odnosa med direktorjem in nadzornim odborom. In pa še eh, eno vprašanje kolega Kinskega. Še osem minut, kaj ti potem moramo zaključiti razpravo. Najlepša hvala. Prvič se oglašam kot novo izvoljeni poslanec, prvič tukaj v odboru, zato bi uh, se rad zahvalil vam kot članom in članicam odbora za proračunski nadzor. Ta odbor je zelo pomemben, saj skrbi za uh, nadzor in zaščito finančnih interesov Evropske unije in državljanov. Imamo isti kodeks, imamo isti cilj, kar se tiče nadzora proračuna Evropske unije. Olaf, se zavezuje k boju proti zlorabi in goljofiji na področju uporabe evropskih sredstev. In pripravljen je tudi na sodelovanje s tem odborom. Konstruktivno sodelovanje med nami je edina pot naprej. In tako si želim, želim sam delati tudi z nadzornim odborom v naslednjih letih. glede na vse, kar smo danes slišali in glede na to, da na voljo nimam ravno veliko časa, bi najprej dejal hvala. Hvala, da ste dali tudi tej drugi strani besedo. Najprej bi rad dejal, da smo pisno že dejali, da lahko takoj po tej seji dobite dostop do vseh eh, podatkov, dejstev in to objektivno. Imate dostop tudi do korespondence med nami in nadzornim odborom, korespondence na temo vseh teh tem, eh, o katerih danes govorimo. Glede nadzornega odbora bi dejal takole. Jaz sam in pa Olaf kot celota popolnoma spoštujemo nadzorni odbor kot institucijo. Gre za institucijo, ki skrbi za nadzor Olafa in pa za zaščito neodvisnosti Olafa. To je dejstvo in po našem mnenju je to v naše dobro, da smo predmet nadzora in da smo predmet zaščite da se skrbi za zaščito naše neodvisnosti. Glede dostopa do informacij, takole, zahvaljujem se gospomu, gospodu Pjostju za eh, njegove izjave v zvezi s tem. Kratek bom. In to tudi zato, ker menim, da bi se morali s parlamentom več pogovarjati ne o podrobnostih, ampak o našem skupnem cilju, o zaščiti finančnih interesov evropskih institucij, o boju proti korupciji in goljofiji znotraj institucij. O tem moramo govoriti. Želel sem povedati, da smo končno, in tega sem zelo vesel, prišli do ustreznega delovnega sistema, nadzorni odbor in eh, Olaf sta se dogovorila o tem, o pogojih dela in vse skupaj podpisala januarja. Ti sporazumi, ti dogovori so na voljo javnosti, so tudi pisni. Gre tudi za dostop do informacij. In dogovor podrobno obravnava dostop do vseh informacij, do katerih eh, lahko dostopajo v nadzornem odboru imamo nekatere informacije, do katerih je dostop omogočen avtomatizirano. Pri drugih podatkih je treba potrditi dostop, pri tretjih podatkih morajo prositi za dovoljenje. Pri četrtih podatkih pa morajo eh, najprej upravičiti to prošnjo preden dobijo dostop do informacij. Vse te kategorije so jasno razložene v dogovorih. Upali smo, da nam bo to pomagalo. Ko smo začeli uporabljati pogoje dela in to od črke do črke, od vrstice do vrstice, se je nadzorni odbor začel pritoževati. V določeni meri to razumemo. lahko nekaj deluje, lahko ugotovimo, če deluje dobro ali ne. Pravijo, da imajo bodi si premalo podatkov, bodi si nobenega podatka. Mi smo že pisno odgovorili, da smo pripravljeni spremeniti sprejete pogoje dela in omogočiti večji dostop do podatkov. Ne morem pa kršiti trenutnega delovnega dogovora. in dokazi za to so jasni. Mi smo dostop že omogočili, zato si tudi prizadevamo nadzornemu odboru, omogočamo dostop do vseh informacij, ki so omenjene v delovnem govoru, kot je dejal gospod Pjoci, lahko spremenimo naš delovni dogovor, če ne zajema ustreznih informacij, ki jih potrebujete. Ne moremo pa to narediti v sklopu, v okviru trenutnega delovnega dogovora od začetka leta eh, naj ne bi dobili dostopa do podatkov. No, zadnjo prošnjo smo dobili, eh, oziroma prvo prošnjo smo dobili konec aprila. Naj vam podam nekaj dejstev, nekaj podatkov, saj jih eh, zaenkrat niste dobili. Do začetka tega leta je Olaf nadzornemu odboru podal 337 poročil o preiskavah, ki so trajale več kot 12 mesecev. 244 poročil v skladu z 11. členom. Dali smo dostop, in to poln dostop, do več kot 30 zadev. Pri ostalih zadevah, kjer so prosili za dostop, smo odgovorili na njihovo prošnjo, povedali smo jim, kaj so naredili eh, napačno in sedaj čakamo na njihove odgovore. odgovore. Vse skupaj deluje tako, kot smo se dogovorili v našem delovnem govoru. Če pa niste zadovoljni z elementi tega dogovora, pa lahko to spremenimo. Ni res, da Olaf noče dati podatkov. Mi se si zato prizadevamo in spoštujemo dogovor, ki je bil sklenjen. In zato imamo tudi vse pisne dokaze. Glede zadeve Dali bi dejal takole. mnenje ni bilo dano na spletno stran zaenkrat, ne zato, ker želimo ugotoviti, kakšna je zakonitost objave, ampak zato, ker more eh, nadzornik za varstvo podatkov ugotoviti, kakšne, kakšna je trenutna situacija. Glede naše neodvisnosti pa lahko povem, da delujemo popolnoma neodvisno. Nobenega primera pomankanja neodvisnosti nimamo. O tem ni poročal niti nadzorni odbor. V prejšnjem poročilu so dejali, da smo bili vedno neodvisni, tudi v primeru, tudi v zadevi dali. Vedno so imeli dostop do teh informacij in nikoli nas niso obtožili, da nismo bili neodvisni gospa predsednica, malce dolg sem bil, zato sem bom na tem eh, mestu ustavil, sem pa vedno na volju odboru za proračunski nadzor, na volju vašim članom in članicam, če želite več informacij, s katerimi bomo lahko pokazali, da smo zavezani k eh, zaščiti finančnih interesov Evropske unije, da smo zavezani k našemu preiskovalnemu delu, zavezani pa smo poleg tega tudi dejstvu, da želimo biti predmet učinkovite, poštene eh, kontrole in nadzora. Hvala. O tem bi lahko še veliko povedali. Že na petih srečanjih v 14 mesecih je bilo tako, ampak vseeno bi želela dati besedo predtem še predstavnikom nadzornega odbora, da povedo svoje stališče o tem. Hvala. Kratek bom. generalni direktor pravi, da imamo eh, delovni dogovor, da imamo metodologijo v treh korakih in tako dalje. To je vse res na papirju. Na papirju. Tekom teh pogajanj nisem bil sam poročevalec, to je bil gospod Prsti in vedno smo se strinjali, da mora biti dokument strok. Imeli pa smo džentlmenski dogovor, da bomo imeli dostop do vseh informacij. Sedaj pa se je zgodilo, in o tem je govoril tudi gospod Pösti, da se delovnemu dogovoru sledi popolnoma in brez prožnosti. Če preberemo mnenje iz leta 2007, ki je povezano tudi z zadnjim mnenjem iz leta 2014, to je mnenje nadzornika za varstvo podatkov, Olaf nima pravice do eh, pojasnil glede eh, dostopa do informacij. Nadzornik za varstvo podatkov je tisti, ki eh, o tem odloča in na to sprejema tudi ustrezne ukrepe. Olaf na spletno stran umešča vprašanja in odgovore o eh, zakonitosti, o pojasnilih za dostop do podatkov. Tega ne bi smel delati. Še nekaj bi dejal, na to bom za danes končal. Delovni dogovor pravi, da, bom, da bi naj imeli dostop do računalniške aplikacije, na voljo članom sekretarjata. V določeni fazi, mislim, da junija, smo kot nadzorni odbor prosili Olaf, da tega programa ne začne izvajati, zato ker je bila predstavljena aplikacija preslaba. Edini podatki, do katerih smo dostopali, so bili statistični podatki prosili smo torej, da tega programa ne začnejo uporabljati in da ga raje izboljšajo, izpilijo, dokler ne bo primeren za uh, delo z nami. Tega niso naredili, prisilili so nas, na, uh, prisilili so nas v izbiro tega programa. In to je nespremljivo. Če imamo delovni dogovor z neko uh, organizacijo in ena od dveh organizacij prosi, da se ne uporabljajo določene aplikacije, druga pa to eh, nas v to sili, je to nespremljivo. Hvala lepa za delo, ki ga upravljate. Eh, eh, no, gospoda komisarja bomo še enkrat povabili k nam in bomo z njim vodili poglobljeno razpravo ne vem, ali lahko komisija k tej razpravi še kaj doda. No. no, to je seveda odgovornost obeh. Je pripravljen kakšen predstavnik komisije uh, povedati kaj več o tem? Gospa predsedujoča, predlagam, da o tej temi povabite na razgovor komisarja. Torej, mene zelo skrbi to, kar je poročal nadzorni odbor. Lahko vam zagotovim, da bomo prav gotovo resno vzeli vse, kar ste povedali. Gospod generalni direktor, tudi vaše informacije so zelo koristne. Veselimo se nadaljnih srečanj. Sedaj prekinjam sejo. Nadaljevali bomo danes popovdne ob treh.